se še vsi ne zavedamo najbolje. Je nič važnega, ni muša, ni muša povtarjati. Teraz začnejo važne reči. Imam prijemnost povitati na dišeži pošilj. No, verjetno mi ni treba ponavljati. Danes imam uh, to čas, da lahko pozdravim Rumena Porožanova, bolgarskega ministra za kmetijstvo, hrano in pa gozdove. Imeli bomo izmenjavo mnenju v zvezi s prednostnimi nalogami bolgarskega predsedstva. Prisrčno dobrodošli, gospod Rumen Porožanov. Danes dopolne je naš odbor že zasedal eh, in eh, tudi vi ste se srečali že z mnogimi eh, poslanci, tudi s poslanci iz našega odbora. Gotovo se spominjate, kakšen je moto bolgarskega predsedstva. Ta je skupaj smo močni. Na ta način spet govorimo o Evropi, ki je polna solidarnosti in pa enotnosti. Danes bi z veseljem želeli izvedeti več o prednostnih nalogah na področju kmetijstva. Seveda pa nas zanima tudi skupna kmetijska politika po letu 2020. Želeli bi zvedeti več tudi o večletnem finančnem okviru. Poznamo sporočilo komisarja Hogana iz novembra, pa še veliko drugih pomembnih aktualnih tematik je. Že pred Precej smo govorili o tem, da je treba ukrepiti položaj kmetov v verigi ustvarjene vrednosti. Pomembna je tudi globalizacija, pomembni so svetovni trgi. Sveda vse to vpliva na položaj kmetov in pa kmetijstva v Evropi. gospod minister, vi niste odgovorni samo za kmetijstvo, temveč tudi uh, za finance oziroma se spoznate na finance, kajti prej ste bili tudi finančni minister. Seveda je pomemben eh, tudi ta pogled, ko se navežemo na mednarodne povezave in pa vidike. ker imate toliko izkušenj, ste verjetno toliko bolj prepričljivi tudi, ko gre za finančna vprašanja. Veselje nam je, da zastopate bolgarsko predsedstvo. Z veseljem vam bomo stali ob strani in pa sodelovali z vami. Upamo tudi na vašo podporo uh, za naš strokovni odbor tukaj v Evropskem parlamentu. Gre za institucionalni trikotnik, v katerem so parlament, svet in pa komisija. V okviru tega trikotnika delujemo. Veste, da na nekaterih področjih parlament nima pristojnosti odločanja pa tudi komisija eh, ne želi prepustiti vseh pristojnosti, no, ampak verjetno vsa ta vprašanja eh, še pre, več kot dobro poznate. Uh, gospod minister, beseda je vaša. Uvaženi gospodin predsedat. Hvala. Spoštovani predsednik, spoštovani podpredsedniki, uh, poslanci, člani odbora in pa gostje. V čast mi je, da se srečam z vami v času, ki je bistven za razvoj kmetijstva in celotne Evropske unije, tako da lahko zdaj predstavim prinosne naloge prvega bolgarskega predsedstva Evropski uniji. V naslednjih šestih mesecih bo Bolgarija gonilna sila v ozadju agende unije, sodelovali bomo eh, z voditelji, predstavniki, koordinatorji, taka bo tudi naša naloga. Zavedamo se, da ta naloga ne bo, težk, eh, bo, eh, ne bo preprosta, ampak cilj je, želimo doseči. Želimo doseči cilj, da se odzovemo resničnim potrebam državljanov Evropske unije. Želimo odgovoriti na izzive in pa priložnosti želel bi podariti, kako pomembno je konstruktivno sodelovanje z Evropskim parlamentom, kajti ta je so zakonodajalec in predstavlja več kot 500 tisoč milijonov državljanov. Želel bi izraziti hvaležnost eh, za podporo. Dobro smo sodelovali tudi pri pripravah za današnji pogovor. Hvala za vse izmenjave mnenj omenil bi tudi prizadevanja, eh, ki eh, jih izvaja vaš odbor pri poenostavitvi SKP. Posveča se um, pozornost eh, kozereji, ovčereji, proteinskim rastlinam in podobno. V svoji vlogi uh, ministra, ki predseduje kmetijskemu svetu, želim poslati močno sporočilo evropskim institucijam o tem, kako pomembna je skupna evropska kmetijska politika za vse državljane. Nesporno je zelo pomembna pri zagotavljanju javnih dobrin. Ima tudi vlogo pri uh, boju proti podnebnim spremembam. Potem je tukaj še eno pomembno vprašanje, gre uh, za eh, proizvodnjo in eh, obnovo. Potrebujemo nove mlade kmete, to je predpogoj, da se zagotovi ustrezno gospodarstvo, razvoj v podeželskih področjih. Torej izpostavil bi družinsko kmetovanje. No, predne se lotim prednostnih nalog. Za naslednjih šest mesecev bi se zahvalil tudi estonskemu predsedstvu za odlično upravljeno delo. Bolgarsko predsedstvo eh, svetu pomeni zgodovinski eh, trenutek, pa tudi veliko odgovornost. Naš glavni cilj je, da spodbojamo partnerstva na vseh ravneh, tako da bomo imeli integriran pristop in da bomo sodelovali. Kot predsedstvo želimo eh, na konstruktiven in pozitiven način doseči v prihodnost usmerjenje upremljive rezultate. Želimo transparentnost, odgovornost, želimo zagotoviti predsedstvo, ki bo odprto vsem državljanom. Evropski državljani potrebujejo stabilnost, solidarnost in zato potrebujemo konsens, konkurenčnost, kohezijo in tako bo delovalo tudi eh, bolgarsko predsedstvo v smeri močne, stabilne Evropske unije. Želimo spodbujati močno, digitalno in pa združeno Evropsko unijo. Hkrati želimo doseči tudi ravnovesje med specifičnimi prednostnimi nalogami držav članic. Enako velja tudi za strategijo strateške prioritete Evropske unije želimo doseči vidne, opremljive rezultate v aktivnem dialogu z državljani. Državljani se želijo več varnosti, več e, zaposlovanja, želijo si močno Evropsko unijo, večjo prisotnost na mednarodnem prizadišču in bolgarsko predsedstvo eh, si bo prizadevalo na tem področju. Eh, gre za horizontalne prioritete, tudi ki so vezane na okolje. No, ena specifična prioriteta se nanaša na Zahodni Balkan. Želimo biti evroatlantsko orientirano in. Eh, bolgarsko predsedstvo si bo prizadevalo za vzdrževanje dobrih sosedskih odnosov in pa za regionalno sodelovanje. Pripričani smo, da so prednostne naloge, ki jih imamo pred seboj, bistvene za prihodnost Evropske unije. Eh, izvajanje eh, zahteva pogum, politično vizijo, skupna prizadevanja. Želimo enotnost pri doseganju skupnih ciljev zato imamo moto, eh, skupaj smo močni in to je nekako ugrajeno že v zgodovino eh, naše unije. Potrebujemo enotno in solidarnostno Evropsko unijo, ki bo strezno eh, vključevala tako institucije Evropske unije kot držav članic. Že danes moramo začeti delati na močnejši, bolj varni Evropski uniji. Gre za Evropsko unijo velike solidarnosti. Ljudje od nas uh, pričakujejo specifične rešitve za specifične težave. Bolgarsko predsedstvo bo delovalo na transparenten način, odprto bo za vse uh, evropske partnerje in državljane. Logo bolgarskega predsedstva ima tri simbole, ki so povezani uh, z Bolgarijo. Gre za eh, neko tradicionalno čipko oziroma eh, tudi za tri države. Želimo se uh, osredotočiti na našo edinstveno identiteto v okviru držav članic. Ko gre za skupne prednostne naloge prednost eh, eh, eh, bolgarskega predsedstva, bi se zdaj osredotočil na kmetijstvo. Gre za posodobitev eh, in pa poenostavitev skupne kmetijske politike. Pomemben je tudi proračun za naslednji večletni finančni okvir. To so pomembni cilji na podlagi sporočila, ki bo pripravljeno, se bomo odloči, eh, osredotočili tudi na pomembne razprave v okviru sveta. Želimo zajeti pomembne eh, cilje in pa tudi pomisleke oziroma skrbi držav članic. Komisija bo pripravljala zakonodajne predloge, mi pa bomo komisiji pomagali in jo v tem procesu usmerjali. uporabljali bomo tudi neformalni eh, sestanek eh, ministrov za kmetijstvo, ki bo v Sofiji junija eh, letos, tako da se bomo ustrezno pripravili. Januarja, februarja, marca bomo imeli več posvetovanj in naš cilj bo, da pridemo do zaključkov na določenih eh, področji, področjih. Vse te sklepe želimo potem neposredno posved, eh, posredovati komisiji in pa parlamentu. No, doslej so bile razprave precej splošne. Mi bi se želeli osredotočiti na financiranje, na neposredna plačila. Želeli bi preučiti, ali potrebujemo dodatno nacionalno financiranje. Poleg tega bo v spredju razvoj podeželja, v spredju pa bo tudi okolje skupaj s subsidijarnostjo. Gre za subsidijarnost, kot jo je komisija opisala v sporočilu. To sporočilo je dejansko povzročilo tudi nekaj zaskrbljenosti. glede možnosti, da se skupna kmetijska politika renacionalizira. No, dobro razumemo, da vas to skrbi. Prva razprava na to temo bo že naslednji ponedeljek. Poleg tega se bomo pogovarjali tudi o zgornjih mejah plačil, pa tudi o zmanjšanju plačil, potem ko se doseže določen prak. Upoštevali bomo specifične pomisleke, ko bomo oblikovali časovnico naših razprav. Osredotočili se bomo na občutljive sektorje, recimo na um, proizvodno mleka, mlečnih izdelkov, um, svinine, govedine, sadja in zelenjave. Še posebej pa se bomo osredotočili na sladkor, potem, ko kvot eh, ni več. Želimo poštene prakse, želimo zagotoviti, da bodo proizvajalci postali močnejši v dobavni verigi pričakujemo zakonodajni predlog Evropske komisije med bolgarskim predsedstvom in uh, upam, da bomo dobro napredovali. Poleg tega bi želeli imeti čim več dvostranskih in večstranskih pogovorov na področju trgovine. Hkrati pa se bomo osredotočili tudi na gozdove v okviru foruma Združenih narodov za gozdove. Želimo doseči zavezojoči sporazum na področju gozdov. Pripravili se bomo tudi na 24. zasedanje odbora za gozdarstvo. Na področju zdrave živali se bo bolgarsko predsedstvo sredotočilo na trajnost skupno upravljanje zdravja živali, posebno pozornost bomo posvetili prostoživečim živalim. Želimo spremljati, kakšen je učinek recimo uh, lova, želimo imeti ustrezne strategije in pa regionalno sodelovanje. Potrebujemo integriran pristop na področju zdrave živali po vsej Evropski uniji. Marca 2018 bo predsedstvo organiziralo delavnico o vlogi prostoživečih živali in pa o zdravju živali. Dobrobit živali je ravno tako prednostna naloga eh, bolgarskega predsedstva. Govorili bomo o harmonizaciji trenutne zakonodaje na tem področju. Estonsko predsedstvo je že postavilo podlago in bolgarsko predsedstvo bo izvajalo trialoge v zvezi s statistikami na področju kmetijstva in v zvezi eh, z medicirano krmo. Želimo doseči dobro sodelovanje in pa kompromise, ki bodo, bodo zadovoljivi za vse. Potem. Zdravje rastlin. Še naprej bomo eh, delali na načrtih za nujne primere, želimo povečati zmogljivosti naših nacionalnih pristojnih organov na področju zdrave živali in pa nadzora. Spoštovani predsednik, predstavil sem glavne vidike programa bolgarskega predsedstva, zdaj pa sem pripravljen in lahko odgovorim na vaše vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. še da bo še moment za. No, to so bile izčrpne informacije. Veliko uh, ste nam dali v razmislek, veliko pobud. Gospod Dorfman bo prvi. Vi ste tudi poročevalec. v povezavi s poročilom komisije iz novembra. Hvala lepa za besedo. Eh, gospod minister, gotovo ste se dotaknili najbolj pomembnih tematik, o katerih eh, se pogovarjamo tudi v našem odboru. Par stvari bi še dodatno vprašal. Omenili ste eh, sporočilo komisarja za kmetijstvo gospoda Hogana, omenili ste sporočilo sveta, zato bi vprašal kakšni bodo sklepi na koncu v sklepu, ali bomo imeli nek eh, enoten dokument, v katerem eh, bo predstavljeno stališče sveta v zvezi z zadevnim sporočilom, ali pa bomo imeli eh, različne dogodke na različne teme, kot ste jih tudi omenili, ali bomo imeli na koncu različne sklepe po posameznih tematikah. Gotovo ste se dotaknili pomembnih vprašanj, tudi vprašanje subsidijarnosti je pomembno. Eh, zveni mamljivo. Na področju nadzora eh, je verjetno smiselno, da se eh, bolje porazdeli odgovornost po evropski in pa nacionalni ravni močnejša. Subsidijarnost pa eh, sama po sebi nujno ne vodi eh, v boljši nadzor oziroma eh, lahko povzroči še bolj kompleksno situacijo. Tako da moramo dobro razmisliti, ko gre za neposredna. Plačila. Naša uh, politika je skupna kmetijska politika. Če bo vsaka država sprejemala ločene odločitve, bomo neizogibno prišli do ponovne nacionalizacije. Tako, da bi lahko prišlo do težav na samem enotnem trgu. In dejstvo je, da imamo trenutno skupni trg. Umenili ste tudi dobavno verigo. Strinjam se z vami, v naslednjih mesecih bo predložen zakonodajni predlog, kajti sicer ne bomo imeli eh, dovolj časa, da bi še za časa mandata tega parlamenta aktivno sprejeli odločitve na to temo. Eh, manj imam dodati eh, v zvezi z živalmi in pa prosti živečimi živalmi. Veste, kako je trenutna situacija in pa z afriško prašičjo kugo na mačarskem se recimo spopadajo s težavami v povezavi z medvedi in pa volkovi. No, na koncu ste pa uh, omenili še zdravje rastlin, tudi to je pomembna tema. Včeraj smo se v odboru mm, na dolgo pogovarjali, imamo nova pravila, nova, nove procese za fitofarmacijska sredstva, tako da bi želel, da se dotaknete tudi teh tematik. Hvala. Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous, euh, monsieur le ministre, d'être avec nous. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod minister, da ste z nami v odboru za kmetijstvo. Imam nekaj kratkih vprašanj. Res je, da je težko govoriti o kmetijski politiki v tem trenutku, ne da bi govorili tudi o proračunu kajti razpravljamo o večletnem finančnem okviru in ob koncu maja, kot je določil kolendar, se bomo morali spopasti z to temo. In eh, seveda je pomemben tudi proračun eh, za eh, obrambo v večletnem finančnem okviru in v ta okvir je potrebno postaviti tudi kmetijstvo. Zanima me, kakšno je vaše stališče. Ali ste pripravljeni podpreti predlog eh, Evropskega parlamenta, ki zahteva zvišanje proračuna na 1,3 odstotka? To je prvo vprašanje, ki ga želim sestaviti kajti to je pogoj sine qua non, eh, če želimo ohraniti kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko in se hkrati odzvati na nove izzive. Ali imate trdno stališče v predsedstvu glede tega? Potem pa subsidiarnost in ne želim nasprotovati kolegu Dorfmanu, ampak to je zelo eh, pomembna tema. Govorili ste o renacionalizaciji. In uh, zato se mi zdi zelo pomembno, ali se strinjate. Dejali ste, da potrebujemo jasen okvir za skupno kmetijsko politiko, da potrebujemo strateško načrtovanje, ampak da hkrati potrebujemo več uh, eh, subsidijarnosti, uh, eh, zato da bi imele države članice večji manevrski prostor. Torej, ali se strinjate s tem? Uh, Ali želite, da skupna kmetijska politika zasnuje e, predloge e, do samega e, izvajanja v državah članicah? Ali nameravate zgolj natančno določiti cilje? In tukaj bi vas prosil za natančen odgovor, kajti s tem se bomo ukvarjali v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala. Gospod Nikolson. Uh, Izkoristil bi priložnost, da vas pozdravim in vam pa čestitamo v začetku predsedovanja. Nobenega dvoma ni, da je to zgodovinski trenutek za vas in pa za vašo eh, domovino, tako da vam želim vse dobro pri izvanju naloge, ki je pred vami. Vsem tem času bomo seveda uh, tudi del druge faze pogajanj o Brexitu. Nekateri smo že nekoliko uh, nasičeni uh, pogovora o Brexitu, ampak ta tema enostavno ne bo kar izginila. Razprave v naslednjih šestih oziroma osmih mesecih bodo izredno pomembne za prihodnost Evropske unije, pa tudi za prihodnost Združenega kraljestva. Sam prihajam iz Severne Irske. veste, da imamo uh, mejo uh, z Republiko Irsko in da potekajo pogovori o tem. Uh, to bo naslednje leto postala meja med Združenim kraljestvom in pa Republiko Irsko. O vprašanju meje se še ni dovolj pogovarjalo. Potem so tukaj še pomembna vprašanja, ki se nanašajo na agroživilsko področje. na področjih, eh, ki so ob meji med Severno Irsko in pa Republiko Irsko. No, potem je tukaj še boj za proračun. Sam sem v tem parlamentu že zelo dolgo. Kmetijska politika je vedno dobila več kot 50 odstotkov proračuna, zdaj pa je ta odstotek manj kon, kot 40. Še vedno se bije bitka v zvezi z odstotki, odstotki se vse čas zmanjšujejo. Kmetijstvo se nekako uh, potiska na vzdolj po uh, lestvici z leti. Uh, Kako bi se odzvali na to, glede na to, kakšne stike vse imate? Ljudje, ki nadzorujejo proračun, lahko nadzorujejo vse in to je zoprno. Potem je tukaj še eno vprašanje in sicer ta naglica na področju globalne trgovine. Izpostavil bi vprašanje Merkosurja. Ali se obadate s tem vprašanjem? Ali obravnavate strahove eh, ljudi, ki jih je strah vseh teh velikih eh, sporazumov od teti pa dalje. Kmetijstvo je sektor, ki bo ravno tako moral žrtvovati določene stvari, v okviru teh sporazumov, ampak kako daleč lahko gremo? Moramo braniti skupno kmetijsko politiko. To so bila moja vprašanja. Hvala lepa. Spoštovani minister, eh, v imenu Nemčije bi se vam. Eh, zahvalila za odprtje eh, mednarodnega zelenega tedna. Bolgarija se je odlično predstavila in se še vedno predstavlja. Seveda nas vse skrbi eh, skupna kmetijska politika, glede na sporočilo komisije. Nemčija namreč meni, da subsidijarnost, če se jo dejansko živi, pomeni tudi več upravljanja in več birokracije, namesto da bi stvari poenostavili. Imamo svežen omnibus in eh, na ta način smo sprejeli par stvari, imamo osnovne pravne akte, zato nas uh, bi želeli, uh, da se v naslednjih dveh, treh letih uh, to, kar je bilo sprejeto, tudi izvaja, da se potem lahko razvijamo dalje. Menim, da ne gre tukaj za neko popolnoma novo osnovo skupne kmetijske politike. Menim, da potrebujemo uh, zmerni nadaljni razvoj. Menim, da se moramo nasleniti na prvi stebr, na neposredna plačila, ki pomagajo malim kmetom. Seveda, uh, Eh, se lahko dejavnosti še uh, intenzivirajo. To bi podprli. Veseli smo, da se začenjajo trialogi v zvezi z veterinarskimi uh, zdravili in pa uh, v zvezi uh, z živalskimi boleznimi, kar nas zelo skrbi. Ko gre za sporazume v povezavi z Merkosurjem, nas skrbi, da se bo kmetijstvo žrtvovalo za industrijo. V Nemčiji bi eksplicitno omenila avtomobilsko industrijo, ki želi prodajati po vsem svetu. No, na koncu bi se želela dotakniti še ne teme, to so transporti živali, gre za dobrobit živali. Za časa predsedstva uh, Bolgarije bi želeli zagotoviti, da bi bolje funkcioniral ta transport eh, zlasti v smeri Turčije. Dobro bi bilo, eh, če ne bi prevažali živali za zakol, temveč meso. Upam, da se bo eh, predsedstvo s tem vprašanjem še bolj intenzivno ukvarjalo. Um, uh... Gospod Flanagan, hvala lepa. Vprašanje Brexita je na mizi v, v vseh državah članicah, najbolj pa se o tem pogovarjamo na Irskem in pa v Združenem kraljestvu, glede na veliki učinek eh, Brexita, zlasti na mejna območja. Kot je povedal že kolega Nikolson, naslednjih mesecih se bomo morali odločiti. Veliko stvari je trenutno še odprtih. No, zanima me, v naslednjih šestih mesecih, ko boste predsedovali, boste na takem položaju, da lahko zagotovite, da se stvari odvijajo pošteno in pravilno. Veste, kako so odvisna sta Republika Irska in pa Združeno kraljestvo, zlasti na področju eh, kmetijstva. Ali boste zagotovili da ne bo šlo za neke vrste kaznovanje, ker se je Združeno kraljestvo odločilo, da zapusti Evropsko unijo in da bodo tako uvedene določene tarife, carine. Upam, da ne bo prišlo do trgovinskih von, vojn in pa do nepričakovanih posledic. Kot veste, ta trgovinska vojna z Rusijo se ni iztekla ravno tako, kot so ljudje pričakovali enostavno, ko enkrat zamešate torto, jo težko razmešate nazaj. Vi boste del eh, tega procesa, mogoče boste žlica, ki bo mešala testo za torto. Ali boste odprtega duha, ali boste razumeli, da lahko to, kar da, dajete v pečico, uh, Eh, nekoga uničilo, kajti če gre za slab dogovor za Irsko, je to slabo tudi za Združeno kraljestvo. Kako močno se zavedate eh, posledic? Gospod Hausling. Ja, äh, Hvala lepa, eh, gospod minister. Veseli nas, da ste v parlamentu. Gre za pomemben čas, odloča se o novi skupni kmetijski politiki gre za začetek eh, reformnega procesa. Ne gre, torej gre za to, da je treba finančna sredstva bolje utemeliti. Kmetje morajo dobiti občutek, da stvari potekajo primerno. Enako velja za potrošnike. Če si pogledamo okoljske podatke, vidimo, da je treba bolje poskrbeti za biotsko raznovrstnost v kmetijskem sektorju. No, potem je tukaj še vprašanje eh, varstva živali eh, oziroma rastlin. Treba bo zmanjšati uporabo sredstev, eh, ki škodijo rastlinam treba zagotoviti ustrezno verodostojnost. Veliko smo govorili o prvem stebru. To je gotovo pomembna, eh, odločilna eh, točka. Izredno slabo bi eh, bilo, če bi precej zmanjševali tudi sredstva iz drugega stebra. No, sprašujem se, ali bomo vsi skupaj uspeli doseči vse cilje uh, do naslednjih volitev. Doslej smo potrebovali uh, dva, dve leti za razpravo o reformi, ali bomo do naslednjega maja uspešni, ali lahko to uh, uspemo izvesti v naslednjih osmih mesecih. Želeli bi. Uh, doseči cilje, tako da bomo na koncu lahko vsi podprli eh, reforme. No potem pa je tukaj še vprašanje prosto trgovinskih sporazumov. Sporazum Mercosur je trenutno še eh, predmet pogajanj. Glede uh, eh, Novo Zelandije, Avstralije, vemo, da obstajajo težave z govejim mesom. Potem pa je tukaj še ena tematika, o kateri smo že govorili, to je mleko. Če mene vprašate, smo pred novo mlečno kli, krizo. Ogromno, eh, ogromno eh, mlečnega prahu je skladiščenega, tako da se zdaj lahko samo eh, sprašujemo, kdaj bo napočila naslednja kriza. Hvala lepa. Najlepša hvala. E, uporabili sta dva časa za govor. Gospod Agnew, ali lahko tudi jaz dobim toliko časa? Vem, vem, šel se bom to igrico. Dobrodan, minister ko vas je predsedujoči predstavil, je rekel, da ste bili poleg tega, da ste minister za kmetijstvo, tudi minister za gozdarstvo. Imamo težave eh, v tej Evropske unije, kajti gozdarstvo ni v pristojnosti eh, Evropske unije. Kljub temu eh, odbori, kot je tale, predstavljajo poročila z pobudami za področje gozdarstva. In to potem obravnavajo na plenarnem zasedanju in to potem pride k vam in upam, da boste dejali preostalim 27 ministrom, da o tem sploh ne bi smeli razpravljati. Danes jutraj sem govoril o teh neumnostih v zvezi s eh, podnebnimi spremembami. Vi pa ste spet omenili podnebne spremembe. Eh, torej, zmanjšati bo potrebno toplogredne eh, pline. In uh, ti nastajajo tudi pri uh, eh, proizvodni. Uh, pri proizvodni stročnic gre za dušikov dioksid in o tem boste morali glasovati v naslednjih šestih mesecih. Danes zjutraj. Uh sem imel eh, zajtrk na to temo in eh, vsi se bomo morali s tem ukvarjati, sicer bo na milijone ljudi umrlo. In če se bodo pojavile pobude eh, na to temo, ne bom ravnal kot običajno. In potem je tukaj še prepoved pesticidov in pa genetsko modificiranih organizmov. Eh, nekateri ministri, kolikor vem, so se vzdržali. Pa so kljub temu ministri za kmetijstvo, če vodijo kmetijstvo v eh, lastni eh, državi, potem morajo imeti stališče, so za ali proti. Ne pa, da se vzdržijo, potem pa mora komisija sprejeti odločitev. Torej, ti ljudje morajo glasovati, tako ali drugače. Hvala. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous le savez. Gospod Loiseau. Kakor veste, vzhodne države prejemajo pomoč eh, na škodo zahodnih držav. Eh, Evropska unija ima Evropski sklad za strateška vlaganja. 100 eh, milijonov evrov smo izplačali Bulgariji v okviru Junkarjevega načrta odkar ste pristopili k Evropski uh, uniji, eh, ste se posvečali eh, predvsem uh, vzgoji in razvoju uh, vzgoje žitaric. Uh, in eh, vaše kmetijstvo eh, se je moderniziralo zahvaljujoč eh, subvencijam Evropske unije in vse to na račun tudi Francije. In naj vas spomnim, da mi proizvedemo 25 odstotkov žitaric v Evropski uniji. Torej gre za ne so razmerno pomoč in takšna je današnja situacija. Naj eh, vam povem eh, le, da so nekateri francoski kmetje sprejeli odločitev, da se preselijo v Ukrajino in kmetujejo tam, ker so davki veliko eh, nižji in podpora veliko boljša. Gre za investicije izven Evropske unije eh, in eh, to uspodbuja nelojalno konkurenco. Eh, In uh, to podpira Evropska unija, ravno kar pa ste govorili o evropski solidarnosti. Kje je ta evropska solidarnost? Jaz je več. Ne vidim. Govorili ste tudi o poenostavitvi skupne kmetijske politike. Upam, da bo do tega res prišlo. In sedaj še konkretno vprašanje glede nelojalne konkurence in glede razlik med vzhodnimi in pa zahodnimi državami. Ali priznate, da imamo zelo različne interese? Hvala lepa. Pan posel Nekov. Gospod Nekov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod minister. Rad bi vas eh, tudi osebno pozdravil v tem odboru. Kot najbrž veste, sem poročevalec za dvojne standarde za proizvode eh, notranjega trga. Zanima me vaše eh, mnenje. Ali ste pripravljeni izvesti študijo o teh dvojnih standardih? Eh, koliko hitro bo le mogoče eh, in eh, do konca leta 2018. Ali podpirate evropski organ, ki bi moral nadzirati te eh, nelojalne trgovinske navade? Potem pa je tukaj še vprašanje kakovosti. Bulgarija ima priložnost, da postane ena izmed prvih držav, ki bo aktivna na tem področju. Ali se lahko zanesem na vašo podporo? gre za proizvodnjo na gorskih območjih in to bi zares bilo v pomoč eh, gorskim, gorskim kmetovalcem, ki eh, delajo v veliko težjih pogojih. In kar 40 odstotkov obdelovalne površine v Bolgariji je eh, na gorskih področjih. Ali lahko torej računam na vas in ali boste pripravili zakonodajno to temo pred koncem vašega mandata in potem še scheme kakovosti, ki so izjemno pomembne v pogajanjih med Evropsko unijo in drugimi državami. Veliko sredstev je namenjenih promociji geografskih označb. Pred dvema letoma sem pričel delati eh, na označevanju bolgarskih eh, izdelkov, ki eh, bi jih lahko zaščitili na evropski ravni. Zanima me, kakšna je vaša vizija glede identifikacije eh, bolgarskih proizvodov z eh, temi označbami. Ali lahko računam na vašo podporo? Moji kolegi bi se strinjali, da gre tukaj za zelo pomembne scheme, ki predstavljajo zelo občutljivo temo tudi v mednarodnih pogajanjih Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa dobiti besedo gospod Padar. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za vse prijazne besede, ki ste jih namenili Estoniji. Jaz sem iz Estonije in z veseljem predajam štafeto Bolgariji. Eh, rad bi slišal vaše mnenje glede določenih sporočil komisije. Imate eh, dovolj dobro finančno ozadje, delali ste na Ministrstvu za finance in pa na Ministrstvu za gospodarstvo in eh, veste, kakšno je tveganje pri upravljanju skladov. V zadnjih letih se je pokazalo, da je eh, podnebje predvsej nestabilno. Države se obračajo na komisijo eh, za dodatno pomoč in zanima me, kakšna je vaša perspektiva uh, vzpostavitve skupnega sklada za eh, tveganja, ki bi lahko predstavljal odgovor na takšne primere. Drugo vprašanje pa se nanaša na dobavno verigo. Uh, podpora, neposredna podpora je uh, pomembna, ampak. Uh, podpora kmetom oziroma prihodek kmetov je pravzaprav vezan eh, na dobavno verigo in zaradi tega me zanima, kako boste zagotovili položaj kmetov. Gospod eh, Denanu. Hvala lepa. Sem poročevalec za rastlinske proteine in zato sem vesel, da ste tudi to uvrstili med vaše prioritete. Upam, da bo moje poročilo eh, predmet glasovanja v odboru za kmetijstvo prihodnji teden. Seveda smo odvisni od rastlinskih proteinov in eh, prehranska varnost je vsekakor zelo pomembna. Zato eh, me veseli, da ste to uvrstili na dnevni red. Upam, da bomo lahko to povezali tudi s problematiko skupne kmetijske politike in zato potrebujemo vas, da prepričate Evropsko komisijo, da mora biti to vprašanje ena izmed prioritet, eh, ena izmed prioritet prihodne skupne kmetijske politike. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi zato, da ste privrčevali eno minuto. Gospod Kužmjok. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, pred kratkim, konec prejšnjega leta, je komisar Hogan predstavil stališče Evropske komisije glede proračuna in dejal je, da bo v prihodnem večletnem finančnem okvojeru prišlo tudi do prilagoditve neposrednih plačil eh, za nove države članice. Vi ste predstavnik novih držav članic in mislim, da lahko veliko storite kot bolgarski minister na tem področju. Zaradi tega je dobro, da tudi predsedujete in upam, da boste zastopali ustrezno in podobno stališče. Eh, kot Evropska komisija. Um, dear... Gospod Vajc. Eh, spoštovani minister, imam več vprašanj, zato bom hiter, čisto konkretno glede prihodne eh, skupne kmetijske politike. Ali boste določili oziroma zagovarjali maksimalne podpore tudi za podjetja, potem se želim navezati na vprašanje eh, kolegice Müller, ki je že govorila o prevozu živali na meji z Turčijo, kako je z nadzorom prevoza eh, v eh, Evropski uniji, koliko nadzorov pravzaprav poteka. In še eno vprašanje povezano z gozdarstvom in tudi z Naturo 2000. Gre za neposredno povezavo torej z evropsko politiko. Ali nam lahko kaj poveste o tem, ali držijo očitki eh, glede eh, razširitve smučarskih eh, središč v zaščitenih območjih? in ali eh, vam je uspelo zaustaviti nezakonito sečnjo v zaščitenih območjih, potem pa še politika v zvezi z eh, Makedonijo. Zahvaljujem se vam za zelo prijateljski ton. Eh, Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli. Eh, gospod minister, želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju. No, navezala bi se na nekaj že omenjenih zadev. Eh, dve ključni temi eh, bosta pomembni v vašem predsedovanju. Torej, razpravljati bo treba o tem, kar je omenil gospod komisar Hogan in pa prehranska veriga. Cene kmetijskih proizvodov so eden izmed največjih problemov za kmete. E, v Španiji, na primer, imamo zakonodajo na nacionalni ravni v zvezi s tem, ampak to ni dovolj. Potrebujemo evropsko zakonodajo. Zagotoviti moramo tudi, da bo večletni finančni okvir ustrezen. Ni dovolj, da bo upoštevanih e, nekaj predlogov iz nabora eh, predlogov komisarja. Eh, govorimo vedno samo o stroških, eh, ampak pomembno je govoriti tudi o učinkih skupne kmetijske politike. Ali ste vi odprti za lastna sredstva na področju kmetijstva ali pa da se uh, svet dogovori v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Uh, Eh, imeli bomo manj denarja zaradi Brexita. Ali naj ta denar dobimo iz kohezijske politike ali strukturnih skladov, to se ne zdi razumno. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Rada bi pa izvedela tudi to, kako bo svet ukrepal v zvezi eh, s poročilom komisije. Tukaj me skrbita dve stvari. Eh, subsidiarnost je pomembna, ampak Eh, moramo se tudi združiti in eh, mogoče povečati sofinanciranje. Tukaj obstajajo velika tveganja in tudi novi izzivi. Potrebujemo skupno evropsko kmetijsko politiko. Že pri nas v Španiji bi eh, dobili iz vsake avtonomne skupnosti različen predlog. Vi, eh, gospod minister, ste govorili tudi o zdravilih za živali eh, in medicinirani eh, krmi. To moramo obravnavati skupaj z dosjejem o živalskih boleznih in zdravilih in šele takrat bomo lahko ustrezno izvajali trialoge. Hvala. Grazie, presidente. Ma, grazie. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospod De Castro, hvala lepa eh, predsedujočemu svetu, hvala lepa, da ste prišli in vso srečo v tem eh, tako eh, pomembnem obdobju. Nekaj zadev je potrebno izpostaviti. V poročilu Dorfman in v drugih poročilih obravnavamo reformo, eh, ki jo želi izvesti, izvesti komisar Hogan v prihodnih eh, mesecih eh, in tukaj se pojavlja tveganje za renacionalizacijo, prožnost, subsidijarnost držav članic sta pomembni, ampak reči moramo ne renacionalizaciji. Na to ne smemo pozabiti. Pri tem pa ne smemo pozabiti na omnibus. Veste, da smo uh, eh, zatem prispevali k ozelenitvi tako v parlamentu, kakor tudi v svetu. Vendar pa to eh, sedaj ne sme povzročiti težav, eh, še prav posebej v državah članicah, ki imajo eh, regionalen način delovanja. Torej, tukaj gre za nacionalni načrt povezan z lokalnimi načrti. Kako gledate na to? Kako gledate na renacionalizacijo na eni strani in pa uh, subsidiarnost in prošnost na drugi strani. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod minister. Vidimo, da uh, nameravate uvrstiti opazovanje kmetijskih trgov na vrh vaše agende. To je prav posebej pomembno tudi za eh, trg mleka. Obstajajo določena področja, ki so eh, odvisna predvsem od proizvodnje mleka, kot recimo moja domovina Azori. In zdaj se zastavlja vprašanje, dokolikšne mere se eh, bodo cene trajnostno razvijale. In pričakujemo tudi predlog Evropske komisije za boj proti eh, nelojalni konkurenci. Zavedati se je potrebno, da eh, morajo od povišanja cen koristi imeti tudi kmetje. In eh, potem so tukaj še žganja. Eh, sprejeta naj bi bila uredba in to, kar je zapisano v predlogu za mojo državo Portugalsko, je zelo pomembno. Potrebno je razmisliti tudi o tem, eh, kako se uživa alkohol. In tudi eh, staranje uh, žganih pijač je zelo pomembno. Najlepša hvala. Gospa Hojbuh. Najlepša hvala. Veliko je bilo pripomb v zvezi z renacionalizacijo, tudi mene to uh, malce skrbi. Komisija želi uh, določiti uh, cilje ampak eh, nič eh, ni zapisano v zvezi z eh, tem, kaj se bo zgodilo z državami, ki ne bodo, ne bodo dosegli teh ciljev oziroma ki sploh ne bodo delali v tej smeri. Ali obstaja kakšen sistem sankcij za te države? To bi me zanimalo. In potem želim še enkrat izpostaviti problem trgov. Moj kolega Hojsling je to že povedal. Potrebujemo krizne instrumente. Govorili ste uh, o tem, da je potrebno kmete izenačiti z predelovalci in prodajalci. Mislim, da potrebujemo instrumente, ki nam bodo pomagali poseči v situacijo v primeru krize. In eh, naši kmetje ne morejo razumeti, da se srečujemo z krizo vsaki dve leti. Najlepša hvala. Gospod Buda. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev. Dve točki bi rad izpostavil. Najprej. Eh, določitev oziroma znižanje plačil eh, in zanima me tudi razporeditev teh plačil med državami članicami. Rad bi primerjalno analizo. Potem pa je tukaj še druga točka, ki me tudi zanima in se veže na trgovinske sporazume, ki jih Evropska unija podpisuje z drugimi organizacijami, kot je recimo Mercosur. Zakaj to pravim? Ker Vemo, da je veliko držav članic, ki želijo takšne sporazume, vendar pa ne želim, da bi ti sporazumi negativno vplivali na kmetijstvo. Ne želim uvoza goveda iz eh, držav Merkosurja, kajti vemo, da tam naši standardi niso uh, spoštovani. In to bi samo predstavljalo nelejalno konkurenco. Uh, To pa eh, bi lahko eh, škodilo tudi javnemu zdravju. Gospa Petir. Mikrofon, prosim. Želim vas eh, pozdraviti, gospod minister, in pozdravljam tudi bolgarsko predsedovanje. Zanima me, kako boste gledali na obnovljive vire energije. Eh, gre za tako imenovano drugo generacijo eh, in eh, za pravila o proizvodnji biogoriv. Ali bo to vaša prioriteta v vaših šestih mesecih predsedovanja? Kot veste, se pričenjajo pogajanja med parlamentom in eh, svetom. Eh, govorili ste tudi o kmetijski politiki po leto 2020 in eh, dejali ste, da je potrebno poskrbeti tudi za novo generacijo kmetov. Kako nameravate to doseči? Ali so učinkoviti ukrepi ali vsaj nekateri izmed ukrepov, ki smo jih pre, uporabljali doslej in ali eh, boste predlagali predloge za mlade kmete oziroma za starejše, ki zapuščajo eh, svoje kmetije mladim. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospodu ministru želim so srečo pri predsedovanju. Imam pa tri vprašanja najprej reforma SKP-ja in pa sporočilo komisije. Ali mislite, da države članice v svetu, da bodo sprejele takšno podporo subsidijarnosti? V zvezi s tem sporočilom me zanima tudi naslednje. Ali mislite, da po 15 letih, ko je ta parlament prosil za načrt, eh, ali eh, bomo zdaj v vašem predsedovanju dobili večjo podporo za proteinska živila. Zanima me tudi, ali računate na to, da bo eh, komisar podal predlog v zvezi s prehransko verigo. Mi smo za to, da se uvede zakonodaja na tem področju, da se kaznuje nezakonite prakse. Pa še zadnje vprašanje, to pa so završki v hrani. E, v okviru krožnega gospodarstva obstajajo določene pobude, veliko smo govorili že o boju proti takim e, završkom, ampak pravzaprav e, v resnici ne počnemo veliko oziroma vsaj ne dovolj. Ali boste vi kaj predlagali na tem področju ali lahko predsedstvo začne izvajati kakšne dejavnosti? Hvala. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb uh, één vraag aan de, uh, aan de minister. Gospod Schreier, najlepša hvala. Imamo vprašanje za ministra. Prihajam iz Nizozemske in Nizozemska ima uh, novega ministra za kmetijstvo in imeli smo velike težave z odločitvijo parlamenta v zvezi z ribištvom, ampak to pravzaprav nima nobene povezave za to zanimivo temo. Kljub temu pa bi vam rada zastavila vprašanje, kaj ti eh, na nizozemskem vlada zaskrbljenost. Gre za pomembne odločitve. To, kar se je zgodilo pretekli teden. Prišlo je do napačnih eh, novic eh, in številni poslanci spohač ne vedo, o čem so pravzaprav glasovali. mislim, da me boste podprli, eh, če rečem, da je potrebno odločitve sprijemati na osnovi trdnih argumentov, kot se je izkazalo danes do povdne. Kaj ti? Če to ne bomo počeli, potem me skrbi prihodnost eh, kmetijstva eh, v Evropski uniji, pa tudi prihodnost trajnosti. Najlepša hvala. Če dovolite, potem bi še zastavljeno vprašanje. vemo, da je evropsko kmetijstvo izjemno raznoliko. Ah ne, spregledal sem gospoda Rope. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod minister, potem, ko sem prisluhnil predstavitvi vaših prioritet, sem imel občutek, da uh, imamo skupne prioritete. Najpomembnejše vprašanje sedaj pa je, kako doseči sporazum glede izvajanja kot dobro veste, prihodki kmetov so prihodki kmetov odvisni od cene in pa od plačil. Regije in pa države, kjer eh, so eh, cene, eh, kjer so plače nizke in kjer so plačila nizka, imajo tudi nizke cene in ljudje se izseljujejo. In potem se kmetje sprašujejo, kako lahko izvedem evropske ukrepe z eh, precej nižjimi plačili kot v drugih državah članicah. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ki ga moramo skušati rešiti skupaj. Kar pa zadeva mednarodno trgovino. Procesi predvsem koristijo uh, trgovcem, ki pa ne želijo deliti svojega dobička s proizvajalci in pa kmeti. Ali ne menite, da bi morali govoriti tudi o razdelitvi dobička? hvala lepa. Dobro, čisto na kratko. Ena pripomba in eno vprašanje. Na eni strani imamo situacijo kmetijstva v Evropski uniji in razlike med severom, jugom, vzhodom, zahodom, tukaj gre za razlike v podnebju in tako naprej. Potem pa uh, gre tudi za različne oblike kmetijstva. Uh, nove države članice eh, so še zmeraj v postopku modernizacije kmetijstva, deloma imajo še komunistično strukturo. Ampak instrumente je potrebno zasnovati tako, da bomo zares eh, pomagali pri razvoju kmetijstva. morda bi eh, zares bilo pomembno zagotoviti več možnosti državam članicam. Komisar Hogan je v svojem sporočilu že govoril o določenih točkah. Rekel je, da Evropska unija zastavlja cilje, vrednote, določa vrednote. določa okvir, Države članice pa morajo predložiti načrte za izvajanje teh visoko zastavljenih ciljev. In vse skupaj je odvisno tudi od eh, regionalnih posebnosti. In potrebno je upoštevati velike razlike v kmetijstvu. No, in to nam mogoče lahko da določeno upanje, kaj ti kmetijstvo obstaja tudi, kjer so pogoji izjemno težavni. In če tam kmetijstva ne bi bilo, ne bi bilo nobene možnosti za služka. In zaradi tega je tako zelo pomembno, da tudi v teh zapostavljenih regijah obdržimo kmetijstvo in ga torej tudi ustrezno podpremo. No, in potem še k cenam. Seveda, prihaja do špekulacij. Natančno bi si morali ogledati, kaj se dogaja na kmetijskih trgih oziroma na trgih nasplašno. In potem so tukaj še bolezni, bolezni rastlin in živali. Evropska unija mislim, da je eh, bolje pripravljena na odziv na različne nevarnosti. Ampak odzvati se moramo pravočasno. Sami smo se spravili na kolena z uvedbo sankcij Rusiji. To nam je bolj škodilo kot koristilo. Rusija je kupovala veliko žitaric in drugega. In tudi, kar zadeva mleko. je bila Rusija pomembna partnerica. Sedaj pa je ruski trg eh, zaprt eh, za evropske proizvajalce. Ali je bilo to res potrebno, ali je bilo to res eh, neizogibno, tukaj gre res za kazanje političnih mišic na račun evropskih kmetov. In potem dajemo sredstva, Eh, iz evropskega proračuna za reševanje kmetov, ki smo jih najprej kaznovali z sankcijami, ki smo jih uvedli Rusi. In sedaj Rusija več sploh ne potrebuje naših kmetijskih proizvodov. No, to so moje pripombe. Sedaj pa dobite besedo vi, gospod minister.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 To velja tudi za prihodna predsedstva, za avstrijsko in romunsko predsedovanje. Tudi ti dve državi se bosta morali ukvarjati eh, s temami povezanimi eh, s reformo SKP. Mm, sam bom zato skušal urisati zelo natančno časovnico. Ne želimo namreč eh, zaostati organizirati moramo razprave, tako da bodo dobro potekale, da bodo učinkovite. Začeli bomo z javnimi posvetovanji, potem bo prišlo sporočilo komisije in treba bo razpravljati o temeljnih načelih, eh, ki bodo izražena tudi v sporočilu komisije. Ni po naključju to, da ste vi zdaj omenili eh, toliko aktualnih tem, ali bo prišlo do renacionalizacije, ali se bo subsidijarnost eh, interpretirala na različne načine in tako naprej. Tukaj bi rad podal svoje osebno mnenje. In sicer v naslednjih 16 mesecih, eh, kolikor jih je še ostalo do novih volitev v Evropski parlament, bi morali končati večletni finančni ukvir in pa zakonodajo o skupni kmetijski politiki. Če tega ne bomo zaključili, če ne bomo končali dela pri teh zadevah do takrat bi to potem trajalo še veliko dlje in bi bilo treba začeti na novo. Sam sem bil tudi ministr za finance, kot ste rekli, in zelo dobro vem, da ne smemo podvajati prizadevanj, ne smemo zaostajati za preostalim svetom. Veliko regij je v svetu, ki že zelo hitro rastejo seveda ne sledijo vedno našim pravilom, celo kršijo mednarodna pravila, eh, kršijo človekove pravice, naprimer. In zato je za nas še toliko bolj pomembno, da trdo delamo pri pripravi zakonodaje in pa večletnega finančnega okvira. Omenili ste, da tisti, ki daje denar, ima tudi uh, moč. Uh, Seveda, vedno je bilo tako. In ni naključno to, da govorimo o um, zvišanju prispevkov v proračun. E, še posebej, če upoštevamo primankljaje, ki e, se pričakujejo v povezavi z brexitom in če upoštevamo tudi potrebe politik, kot naprimer e, varnostna politika in politika povezana z migracijami tudi za ta področja potrebujemo sredstva. In največji politiki, eh, SKP in pa kohezijska politika, bosta zato utrpeli zmanjšanja. Zato smo rekli, da bo to ena od naših prioritet. Pred nekaj dnevi smo v Berlinu govorili z eh, ministri. Predlagamo torej višji prispevek držav članic. različni moji kolegi, tudi eh, kolegi iz nemških eh, zvezdnih dežel, menijo, da je to zvišanje potrebno za to, da se eh, zagotovi ustrezno financiranje SKP-ja. Tudi če bo prišlo do določenih rezov, pa to ne bi smelo voditi v zmanjšanje konkurenčnosti evropskih izdelkov in proizvodov na evropskem oziroma na svetovnih trgih. Evropski kmetijski pridelki so vsekakor najbolj kakovostni eh, in na številnih trgih je popraševanje po njih zelo visoko, povsod po svetu. In zato je financiranje zelo pomembno. Ne moremo se odločati sami, ampak uh, S tem, da začnemo o tem razpravljati v svetu ministrov in da povemo, kako pomembna je ta tematika, že s tem eh, bomo skušali doseči napredek. In mi bomo ustrajali tudi pri tem, da bodo določene razprave o tem javne. Gospod Dorfman je vprašal tudi o določenih temah, ki bodo vključene v naše sklepe. Počakajmo na to, kaj bodo prinesle razprave. Določene teme so take, da se o njih uh, strinja večina držav, um, glede postavljanja zgornjih meja, naprimer, ali kohezije, pa so mnenja različna. In nove države članice ko pogledamo financiranje po državah in pa sofinanciranje, torej nove države zaostajajo. In če tega ne bomo spremenili, če ne bomo zmanjšali neenakosti med državami, eh, bo to slabo. Ne moremo primerjati subvencij, ki jih prejema. Uh, Bolgarija s tistimi v sosednjih državah. In pomembno je o tem govoriti, o tem moramo spregovoriti čim prej, najkasneje marca in poslati moramo jasen signal vsem evropskim institucijam, tako parlamentu kot komisiji o pomenu tega vprašanja. Če se bo zmanjšal proračun za SKP, bo to zahtevalo od nas zelo poglobljeno analizo, tako da bomo videli, kako bo to vplivalo na kmete, na različne sektorje. Eh, Kaj ti situacija v različnih sektorjih eh, različna, naprimer eh, mlečni sektor, sektor žita, sektor govega mesa in tako naprej. Določeni sektori bodo vsekakor utrpeli posledice. In to bo vodilo v določene ekonomske, pa tudi politične probleme v določenih državah članicah. Zelo težko je narediti vnaprej takšno analizo. Vendar pa moramo delati na tem, moramo zasnovati okvir za naše razprave in razmisliti moramo tudi o proračunu za SKP. Potem še druga problematična področja, naprimer postavljanje zgornjih meja. Sporočilo komisije eh, se tega samo dotakne, ne gre v podrobnosti. Nekatere države si ne želijo tega omejevanja. Eh, pravijo, da obstajajo tudi velike korporacije, ki združujejo številne kmete, pa potem na, na to gledajo kot na Eh, enega samega uporabnika. Eh, tako da eh, te zgorne meje tega problema ne rešijo. V Bolgariji trenutno imamo to postavljanje zgornjih meja, zato da bi dosegli boljše ravnovesje med majhnimi in velikimi kmetovalci. Tudi glede porazdelitve plačil smo sprejeli ustrezne odločitve. Razprave o tem se morajo nadaljevati. Ali bo postavljanje zgornjih meja obvezno ali ne, ali se bo o tem lahko odločila vsaka država posebej. O tem uh, pa se bomo še odločili. Tega zdaj še ne vemo. Želimo pa si razprave. In uh, s to razpravo bomo začeli že v prvih treh mesecih našega predsedovanja. Želimo uh, Evropski komisiji jasno povedati, da so to naša stališča. In ker komisija pripravlja osnutek zakonodaje, se mora tega zavedati. Komisija trenutno pripravlja oziroma vaš odbor, oprostite, se ukvarja s poročilom, pripravlja poročilo na to temo. To poročilo bo pripravljeno do majskega plenarnega zasedanja. In to poročilo bo tudi prispevalo uh, k temu, da se zberejo različna mnenja. Pomembno je, da se to zgodi, uh, preden so podani eh, končni zakonodajni predlogi. Zdaj pa bi se rad dotaknil še zelo občutljivega vprašanja, ki ste ga tudi omenili in sicer subsidijarnosti in ponovne nacionalizacije oziroma renacionalizacije. Uh, Sam osebno menim, da ne bo prišlo do renacionalizacije SKP-ja. Eh, govoril sem že z različnimi državami članicami. Mi bomo ustrajali pri jasnih skupnih pravilih in pri skupnem okviru. In zato govorimo o skupni kmetijski politiki ta skupni okvir bi nam moral omogočiti, da financiramo določena področja in glede tega morajo obstajati skupna in stroga pravila. Vendar pa bi morala ta pravila postati malo bolj fleksibilna, tako da ne bodo tako birokratska. To pa ne pomeni, da bi morali ta pravila povsem eh, sprostiti tako da za absorpcijo ne bo več strogih kriterijev, ne trdim tega, ampak prizadevati pa bi si morali za poenostavitev pri zakonodajnih predlogih. Radi bi razpravljali o subsidijarnosti in pa tako imenovani renacionalizaciji. Naslednji ponedeljek bomo to temo tudi predstavili v svetu. Obstaja pa še eno področje in sicer strateško načrtovanje. Spet govorim o sporočilu komisije. Strateški načrt lahko ponudi tudi možnost renacionalizacije, kajti obstaja še veliko vprašanj v zvezi s tem. In eh, mi bomo na ta vprašanja morali čim prej odgovoriti. Vem, da je v posebnem odboru za kmetijstvo že potekala razprava o tem, kaj naj bi tak strateški načrt vseboval. Cilji v strateškem načrtu ne bi smeli biti individualni cilji držav članic, morali bi biti eh, integrirani v skupno evropsko politiko. Potem razvoj podeželskih območij, to je še ena pomembna tema. Eh, še posebej, ko razpravljamo o tem, kaj bo ostalo v proračunu pod prvi oziroma za prvi in drugi steber. Govoriti moramo tudi o investicijah. Investicije morajo predstavljati del podpore v določenih državah. So zelo pomembne eh, gorske kmetijske regije, potrebujemo vezano podporo, naprimer v Bolgariji je tako in ta schema je zato za nas zelo pomembna. Mislimo, da se dobro izvaja v naši državi. Na ta način tudi pomagamo občutljivim območjem. Danes zjutraj sem dobil vprašanje o pogostih bankrotih v kmetijskem sektorju oziroma propadih kmetij trgi nimajo milosti. In kmetijska politika bi zato morala vsebovati tudi določene ukrepe, um, kot naprimer scheme, ki jih že imamo za vzrejo živali, naprimer. potem uh, zelena plačila. Zelena plačila so tudi ena od občutljivih tem. To je eden od ukrepov. In mislim, da bi morali še naprej eh, delati na zakonodaji glede biološkega oziroma ekološkega kmetijstva. Določene države so tega že sitne. Rekle so, da o tem razpravljamo že tri leta, ampak eh, vseeno je pomembno poslati, poroč, eh, poslati sporočilo o tem, naprimer v zvezi s proračunom. Veliko je tehničnih vprašanj, ki še niso rešena in eh, upam, da se bomo končno dogovorili o tem eh, skupnem dokumentu. Potem nezakonite oziroma nepoštene trgovinske prakse. To je tudi ena od tem, ki me zelo zanimajo. O tem bomo razpravljali na zelo odkrit način. Eh, mislimo, da bo ta tema konec aprila ali v začetku maja postala zelo aktualna morali bi si prizadevati za začito tistih, ki so manjši, ki so uh, bolj brez moči, ker trpijo zaradi tega, ker uh, niso plačani strani večjih podjetij. Pogosto so to uh, žrtve sistema oziroma prodaje na debelo. Uh, uh, res imajo pogodbe, ampak včasih uh, tudi niso vsi pripravljeni podpisati pogodb. V Bolgariji včasih plačujemo kmete, ki delajo brez podpisane pogodbe. Pridejo k nam eh, in rečejo, eh, da ne morejo dati računa. Mi eh, jih potem usmerimo na davčne organe mislim, da je zelo pomembno imeti nek arbitražni organ, ki potem to ureja. Vendar pa zaenkrat sodišča eh, v tem pogledu ne zadostujejo. Potrebujemo še en tak arbitražni organ. Tukaj je pomembna tudi porazdelitev dobička, eh, dohodka, ko gledamo na celotno verigo. Eh, tukaj imamo proizvajalce, potem eh, eh, proizvodnjo in pa končnega uporabnika. In v tej verigi je treba doseči ravnovesje. Zame bo zelo zanimivo videti zakonodajne predloge. Morali se bomo pa v vsakem primeru, kar se da, potruditi in te razprave res ne smemo prepustiti eh, za naslednji Evropski parlament, za naslednjo sestavo parlamenta. No, zdaj pa še nadzorovanje cen. Zato je odgovorna komisija in pa njen observatorij. Naša odgovornost pa je, da ustrajamo pri tem, da redno dobivamo te informacije, da jih dobimo na ministerske svete in samo tako lahko podamo svoje mnenje o različnih temah, eh, ki so povezane eh, s tem področjem. Tukaj moramo meniti sladkor, pa tudi ohranjanje mleka v prahu oziroma shranjevanje mleka v prahu. Eh, ena ideja je, da bi ukinili rezerve, tako da bi dobili dobro ravnotežje cen. pogledal sem si številke za lansko leto in mislim, da lahko rečem, da je bila dosežena stabilnost cen oziroma situacija se je vsaj izboljšala, tudi pri izvozu se je izboljšala. Rad bi pa nekaj povedal še o mednarodnih in pa dvostranskih pogajanjih v trgovinskem sektorju, naprimer o Merkosurju trgovinska pogajanja eh, imajo vedno prisoten tudi političen element. Tukaj imamo štiri države v Latinski Ameriki, ki nimajo nobenega sporazuma s preostalim svetom in ta sporazum je zato zelo pomemben, kaj ti omogoča tem državam in pa tudi nam, da v njih, v teh državah izvajamo um, svoje poslovanje. Uh, vendar pa imamo nekaj omejitev in spet je tukaj v igri oziroma na kocko je postavljeno evropsko kmetijstvo. Nobenega dvoma ni, da bi vsak proizvod, ki pride od drugod, eh, moral biti pod nadzorom in moral bi ustrezati evropskim standardom. Ampak v sektorju govedoreje imamo velikega proizvajalca z visokokakovostnim mesom, ki eh, potem predstavlja konkurenco. Pred desetimi dnevi so se pogajanja zaključila, ampak rezultat ni bil zelo pozitiven. Nekaj podobnega lahko rečemo tudi za pogajanja z Mehiko. In iz tega razloga Eh, naj povem, da svet vedno zahteva informacije o eh, takih pogajanjih, razpravljamo tudi o občutljivih temah eh, oziroma to izpostavijo zadevne države članice. No, kar se tiče podnebnih sprememb in okolja. Uh, Eh, moram reči, da eh, pri obravnavi kmetijstva moramo obravnavati tudi to. Eh, kmetijske spremembe oziroma podnebne spremembe vsekakor vplivajo na kmetovanje, prav tako na okolje in na naravne vire. In tukaj bi povedal še nekaj podrobnosti. Govorili smo o mednarodnih sporazumih. Gospod Sikerski je omenil Rusijo, potem nekdo je omenil Ukrajino. Trenutne analize kažejo, da tudi če se trg odnosov do Rusije odpre, Rusija nima interesa za to, ker so že izvedli številne naložbe v številnih sektorjih. Veliko investicij je bilo izvedenih in če odprejo trg za evropske eh, kakovostne proizvode, bo to Eh, povezano s tem, da bodo njihove, določene njihove naložbe izgubljene. Sankcije so bile uvedene iz razlogov, ki niso bili povezani s kmetijstvom, ampak Rusi so potem tudi sprejeli določene odločitve in v Evropi eh, se moramo soočati s pretirano proizvodnjo, preveliko proizvodnjo. Gospod Egnjo, vi ste omenili možne rešitve. Seveda, osredotočiti se moramo na inovacije. Potem, kako uh, bi zmanjšali emisije pri določenih kmetijskih praksah, o tem je treba razmisliti. Mislim, da moramo. Uh, biti pozorni tudi na prehransko varnost. Res je tudi, da e, govedoreja, ovčereja in tako naprej vpliva na podnebje. Potem še ena pomembna tema, to je dobro počutje živali. Gospa Miller in drugi ste omenili prevoz živali. Službe Evropske komisije morajo nadzorovati eh, zakol živali oziroma klavnice v Evropski uniji in naprimer eh, Turčija je ena od držav, ki ima sklenjen sporazum z Evropsko unijo. Eh, če pride eh, do kakšnega problema v zvezi s tem sporozumom, eh, morajo države to vedeti. Transport živali eh, do Turčije je tudi lahko problem. Turčija je potem velik trg, ki tudi potem preusmerja živalske proizvode naprej v arabski svet, izvaja redistribucijo. In živali ne izvažamo v Turčijo, zato da so tam zaklane in da potem to meso uvozimo nazaj v Evropsko unijo. O tej temi tudi pogosto razpravljamo z organi, ki se ukvarjajo z dobrim počutjem živali v Turčiji. Govorimo tudi o strogem nadzoru, tudi na področju pesticidov. Turčija je namreč uh, ena od uh, glavnih eh, izvoznic sadja in zelenjave v Evropo. Mi na mejah izvajamo številne preglede in kontrole. Ne moremo sicer sto odstotno vsega preveriti, ampak zelo pozorno se pregleda vsa dokumentacija. Imeli bomo konferenco o dobrem počutju živali v transportu 24. aprila v Sofiji. Vsi organi, ki delajo na tem področju, bodo povabljeni. Potem pa še prostoživiče živali. O tem smo govorili tudi danes dopovdne. Načrtujemo konferenco v Bolgariji. In na Polskem bo konferenca potekala naslednji teden, če se ne motim. Analizirali bomo probleme na horizontalen način. Številne eh, teme povezane z zdravjem živali, naprimer uh, eh, prašičja kuga iz Afrike in pa druge nalezljive bolezni, naprimer ptičje bolezni, uh, Torej, številne od teh eh, bolezni prenašajo tudi divje živali. Eh, v primeru ptic je že tako, eh, to prinesejo tudi ptice selivke in zelo pomembno je, da se ptice uh, goji oziroma hrani v zaprtih prostorih. Potem pa še odpornost na antimikrobike. To je tudi zelo pomembna tema. Junija 2017 je Evropska komisija sprejela načrt za eno zdravje in države članice morajo eh, sprejeti ukrepe v zvezi s tem načrtom na svojem ozemlju. Bolgarsko predsedstvo bo delalo na tem. Aktivni bomo pri pogajanjih o zakonodajnem svežnju glede zdravil za živali. To Je namreč eh, tudi zelo eh, pomembno vprašanje povezano z odpornostjo na antimikrobike. Kar pa se tiče strategije za proteine, eh, tukaj naj povem, da bolgarsko predsedstvo zelo ceni prizadevanje Evropskega parlamenta pri tem področju. Pričakujemo poročilo na lastno pobudo v zvezi s to temo, ki naj bi prišlo k malu. Jasno je, da polščine eh, z visoko vrednostjo proteinov predstavljajo 5 odstotkov proizvodnje. Gospod Nekov je omenil določene teme povezane z bolgarskimi eh, zadevami, bolgarska notranja vprašanja, ampak vse, kar ste omenili, je bilo tudi zelo pomembno in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Ja, Hvala lepa, gospod minister. Nekako se približujemo koncu našega dialoga. Ne pravim, eh, da je že vse mimo, ampak eh, nekako se približujemo koncu razprave. Ne razumite me napačno. Lahko seveda govorite še naprej. Eh, ne želim vam posegati v besedo, ampak bližamo se nekako koncu. Kar naprej, kar naprej, če še želite kaj dodati. Se skončil.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 nihče drug ne želi ničesar vprašati. Govorili eh, smo eh, skoraj da dve uri o tej temi. Dotaknili smo se različnih elementov. Mnogi ste se oglasili. Tako da menim, da če nimate nobenih vprašanj, lahko končamo s to točko dnevnega reda. Gospod minister, želimo vam veliko uspeh, a vaš uspeh je seveda tudi naš uspeh. Torej, to bo naš skupni uspeh pri doseganju težkih ciljev. Omenili ste nekaj zanimivih ciljev z zanimivimi časovnicami. Imeli boste precejšen vpliv na oblikovanje prihodnje skupne kmetijske politike. Ampak to je običajno, kaj ti zdaj predsedujete svetu? Za, za izslušanje to. Hvala lepa, tudi sam bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Hvala, da ste mi prisluhnili. Zagotovil eh, bi vam, da smo skupaj z ekipo na voljo vsem, ki nas boste potrebovali. No, tukaj je bilo še eno vprašanje, vprašanje, ki se je nanašalo na Brexit, pa še eno drugo, tisto, ki se je nanašalo na obnovljive vire energije. Na svetu ne bomo vodilni na to temo, kajti s tem se ukvarjajo ministri za energijo. Hvala lepa, vsem vam želim uspešno delo.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 No, imamo točko dnevnega reda, ki se nanaša na predstavitev Evropskega računskega sodišča. To bo predstavil gospod Januš Vojčekovski. Gre za program razvoja podeželja, zmanjšana kompleksnost in potreba po večji osredotočenosti na rezultate. Potem pa je pred nami še ena točka dnevnega reda, ki se nanaša na poročilo našega odbora pri prvi obravnavi na zadevno tematiko. Gospod minister, prisrčno se vam zahvaljujem in vam želim veliko uspeha. Uspešno predsedovanje. Jak Państwo wiecie, wymiana poglądów była. Gospin gospodje, gotovo že veste, da uh, smo se danes že do povdne srečali z ministrom in uh, njegove ekipo. No, zdaj pa nadaljujemo s prispevkom gospoda Vojčekovskega iz Evropskega računskega sodišča. Lepo, da ste z nami, gre za zelo pomembno tematiko, ki jo boste predstavili. Dolgo ste bili tudi eh, poslanec v tem odboru, dobro se poznamo in eh, vemo, da zelo dobro poznate tematiko, s katero se bomo zdaj le ukvarjali. v zvezi s tem je pomembno povedati, da bomo govorili tudi o povezavi med prvim in drugim stebrom. Dosti krat govorimo samo o prvem ali pa samo o drugem stebru. Pomembno pa je, da ohranimo oba Ampak, seveda, potrebne so določene spremembe, vedno obstajajo možnosti za izboljšavo. No, izvolite, beseda bo vaša, eh, malce pogledajte tudi na uro, ampak naj vas ura ne moti preveč, imamo eh, na voljo še približno dve uri, še eno drugo temo bomo obdelali, no, ampak kar začnimo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora, spoštovani poslanci. Najprej bi se zahvalil, da sem dobil priložnost, da tukaj predstavim, upam, da zanimivo posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, ki je bilo objavljeno novembra lani. Gre za program programiranja razvoja poželja, podeželja in pa za zmanjšeno kompleksnost in potrebo po večji osredotočenosti na rezultate. Imel bom predstavitev, tako da upam, da vam bo to v pomoč. Zelo dobro vemo, kako pomemben je sklad za razvoj podeželja. Gre približno za 100 milijard evrov za 7 let skoraj da 15 milijard evrov na leto. Na tem eh, prikazu lahko vidite, kakšna je primerjava uh, med prvim in drugim stebrom. Eno je sklad za razvoj podeželja. Tukaj imamo približno 15 milijard evrov vsako leto. Kdo so največji upravičenci? Uh, Eh, sklada za razvoj podeželja Francija, Italija, Nemčija, Poljska, Španija in Romunija so največji upravičenci. Proces priprave programov poteka na nacionalni ravni, v nekaterih državah članicah pa tudi na regionalni ravni. Poudaril bi, da je dobro programiranje ključno za uspeh in pa učinkovitost programov razvoja podeželja. Revidirali oziroma preučili smo 12 od 118 razvoja podeželja. Torej vse skupaj smo imeli 118 programov razvoja podeželja na nacionalni in regionalni ravni. Revidirali smo uh, eh, polski, romunski, grški. Uh, program, potem italijanski za kampanjo, avstrijski, nemški za Baden-Württemberg, potem francoskega za Loren, potem belgijskega za Valonijo, pa irskega. Prek eh, gradiva komisije pa smo eh, revidirali tudi angliški in pa danski program za razvoj podeželja. No, izpustil sem še regijo La Rioja v Španiji. Kakšno je bilo revizijsko vprašanje? Ali je osredotočenost na uspešnost os odražena v zakonodajnem e, okviru, ali programi imajo potencial, da prispevajo k boljšim rezultatom in pa kako je komisija upravljala ta proces programiranja? kakšne so naše glavne ugotovitve v tem poročilu. Ugotovitve so nasleš, naslednje. Programi razvoja podeželja so bili preveč splošni, predolgi in preveč kompleksni. Eh, proces programiranja je bil predolg. Programi razvoja podeželja so bili sprejeti prepozno in niso bili dovolj osredotočeni na rezultate. Rekli smo, da so bili preveč splošni, kar pomeni, da so bile potrebe opisane preveč na splošno, eh, ukrepi so se osredotočali na same akcije, namesto na rezultate in posledično je bilo težko uh, oceniti, ali je bila potreba zadovoljena. No, ampak tukaj eh, imamo samo primere. Poleg tega pa imamo nekaj težav, ki smo jih ugotovili v vseh programih. Recimo v Romuniji smo ugotovili, da je treba bolj natančno opisati povečanje in pa eh, diversifikacijo števila delovnih mest eh, na podeželskih območjih. Potem za Polsko velja, da je treba uh, obnoviti in ohraniti biotsko raznovrstnost, eh, vključno z Naturo 2000. Za Irsko je veljalo, da potrebujemo dobro sredotočeno in pa oblikovano eh, okoljsko, kmetijsko okoljsko schemo, ampak vse to je bilo preveč nasplošno eh, oblikovano. Rekli smo, da so bili programi predolgi in preveč kompleksni. No, sam sem imel osebno izkušnjo v tem odboru kot evropski poslanec iz tega odbora, sem sodeloval pri razpravah, govorili smo, da je treba poenostaviti skupno kmetijsko politiko. Tukaj le primerjamo velikost programov razvoja podeželja za finančno obdobje 2007 do 2013, torej to je prejšnje obdobje. In tega potem primerjamo s trenutnim obdobjem 2014-2020 v vseh programih razvoja podeželja ugotavljamo, da imamo uh, eh, skoraj da še enkrat večjo število strani kot v prejšnjem programskem obdobju. Izjema je le Irska. Tam je program za eno stran krajši kot prej. Večina programov pa je obsežnejša. Ne vidim dobro na ekran, tako da moramo uporabiti gradivo na papirju. Torej, vidite, kako je z Italijo, s kampanjo, program za finančno obdobje od 2007 do 2013 je imel 422 strani, zdaj pa ima ta program uh, več kot tisoč strani. In podobno velja tudi za druge države članice. Izjema torej je samo Irska, kjer je program enostran krajši ugotovili smo, da komisija, Evropska komisija od držav članic in regij, ki pripravljajo te programe razvoja podeželja, zahteva preveč. V programih lahko najdemo veliko zelo zanimivih podatkov, ki pa so uporabni za akademsko razpravo, ne pa za kmete. To je naša ugotovitev. in eh, ta ugotovitev je zelo pomembna. No, tukaj pa imamo še en prikaz, nanaša se na enako težavo. Seveda priporočamo, da se poenostavi vsebina uh, programov in da se zmanjša količina zahtev. To je um, bistveno, kar uh, smo zapisali v priporočili v našem poročilu. Naslednje pomembno vprašanje se nanaša na predolg proces programiranja. Gospe in gospodje, pokazal bi vam tale prikaz. Kaže vam, kako dolgo je trajala odobritev programa razvoja podeželja. Začnemo s tistim obdobjem, ko se prvi osnutek pošlje Evropski komisiji. To stori država članica ali pa regija. Skoraj da eno leto je trajalo, 11 mesecev in pol. To je bil poprečen čas tega postopka. V nekaterih državah članicah so bili hitrejši, ampak vseeno je to zelo dolg postopek. Tole je tudi zelo pomemben prikaz. Primerjamo postopek odobritve programov razvoja podeželja u obdobju 2007-2013. Zakonodajni postopek se je začel leta 2004. Na začetku leta 2007 je bilo že vse pripravljeno. V trenutnem finančnem obdobju pa imamo leto 2014 kot eh, leto, v katerem je bila sprejeta izvedbena uredba. To je bilo julija 2014, to je bil, bilo na začetku finančnega obdobja. In to so zelo pomembne informacije. Tukaj le primerjamo porabo sklada za programe za razvoj podeželja po štirih letih finančnega obdobja kakšna je bila situacija v obdobju 2017-2013. Na koncu leta 2010, torej po štirih letih obdobja, je bilo porabljenih 29 odstotkov eh, sredstev, 71 pa, odstotkov sredstev pa je bilo še na voljo. Eh, konec leta 2017, torej primerljivo obdobje je to, pa je situacija taka, da je porabljenih samo 21 odstotkov sredstev. Tukaj kažemo, um, kakšno je bilo črpanje sredstev konec leta 2010. Primerjamo torej obe finančni perspektivi. Konec leta 2010, torej po štirih letih finančnega obdobja, imamo dve državi članici, kjer je bilo črpanje več kot 50 odstotno. To sta bili Irska in pa Luksemburg. Nihče pa ni počrpal manj kot 15 odstotkov. Kako pa je zdaj, leta 2017? Nobena država članica ni počrpala več kot 50 odstotkov sredstev. Eh, vodilna je Finska s 43 odstotki, sledi ji Irska. No, naj spomnim, uh, irski program razvoja podeželja je bil najkrajši. Irska pa je tukaj na drugem položaju. Če gremo dol, niže imamo šest držav članic, kjer je stopnja črpanja nižja od 15 odstotkov. Komisiji priporočamo, naj pripravi svoje zakonodajne predloge eh, za politiko eh, razvoja podeželja dovolj zgodaj, eh, glede na naslednji, naslednje programsko obdobje. No, potem pa še zadnji sklepi našega poročila, kakšne probleme smo izpostavili programi razvoja podeželja niso bili dovolj osredotočeni na rezultate. Naj vas spomnim na poročilo, kajti to je dobra ponazoritev problema. Spomnil bi vas torej na poročilo, ki sem ga predstavil julija lani o mladih kmetih. Evropska unija je v finančnem obdobju 2007-2013 porabila več kot 3 milijarde evrov, 3,2 pravzaprav. E, to je bilo porabljeno za mlade kmete in tukaj imamo odstotek zmanjšanja. E, mladih kmetov v državah članicah. Brez dveh držav članic, to sta Slovenija in pa Romunija. Tam se je populacija mladih kmetov povečala. V drugih državah članicah pa smo bili priča upadu števila mladih kmetov. Enako je tudi s kmetovalnimi površinami, Torej gre za število hektarjev, ki jih uporabljajo mladi kmetje. To število je upadlo iz 57,7 leta 2005 eh, do ena, na 51,9 v leta 2013. Torej ne prihaja do obnove eh, generacij, ni učinkovitih rezultatov eh, to vrstne podpore. Tukaj lepa imamo še prikaz ki nam kaže, da imamo samo v dveh državah članicah več kot 10 odstotkov mladih kmetov, ki so mlajši od 35 let. Pol, Poljska in Avstrija sta to. Potem pa imamo tukaj še države članice z najstarejšimi kmeti, torej starejšimi od 65 let to je manj kot 10 odstotkov. Nemčija, Avstrija in Poljska so to. Ena tretjina evropskih kmetov je starejša od 65 let. To dobro ponazarja težavo. Gre za praktične posledice, ki se nanašajo na programiranje in pa na rezultate. Eh, predstavili smo dva primera, enega iz Polske in enega iz Italije. Tukaj ne gre za kritiko eh, države članice, gre za kritiko samega koncepta podpore. Na Polskem smo imeli mladega kmeta, ki je prejel oziroma ki je imel 300 hektarjev, prejel je 1000, 100 tisoč evrov eh, na leto poleg tega pa še 3000 evrov kot mladi kmet. Kakšen je zdaj učinek te podpore na obnovo generacije? Nobenega učinka ni, nobene povezave ni med to podporo in pa obnovo generacij na polskem. Potem je tukaj drugi primer iz Italije. Podjetje je prejelo podporo za mlade kmete, ker je bil eden od deležnikov, ki je imel 16 odstotkov deležev, mlad kmet. In uh, podjetje je zato prejelo 8000 evrov, kar pa je pomenilo, da to ni imelo nobenega učinka na obnovo populacije. Na koncu bi še povedal, da bomo marca letos pripravili kratek eh, dokument o razmisleku, ki se bo nanašal na predlog komisije v zvezi s prihodnostjo skupne kmetijske politike. Tam bomo navedli svoje pripombe v zvezi eh, s predlogom komisije. To bodo eh, pripombe, ki bodo temeljine na naših komentarjih, ugotovitvah in pa priporočilih. Ampak v naših poročilih imamo zelo eh, dramatične podatke. V prejšnjih eh, letih smo izgubili 4 milijone kmetij, izgubili smo skoraj 200 milijonov hektarjev kmetijskih zemlišč, skoraj 20 milijonov hektarjev in soočamo se s staranjem populacije kmetov, kot sem povedal že prej. Težava je tudi v tem, da je eh, kmetijska politika Evrope zelo kompleksna in to je veliki izziv za politike, zlasti pa za Evropski parlament. Najti je treba rešitev, da se izboljša skupna kmetijska politika v prihodnje. No, prej sem že povedal, da sem predstavil poročilo o mladih kmetih in še enkrat bi ponovil. V Evropski uniji moramo oblikovati novo SKP, v okviru katere bomo imeli dolgoročno perspektivo, ne pa neko vizijo samo za sedem let. Potrebujemo neko vizijo za 27 let in eh, absolutno nujno je začeti to razpravo. Mogoče bo čas bolgarskega predsedovanja pravi čas za začetek te razprave, kako naj načrtujemo skupno kmetijsko politiko z dolgoročno vizijo o tem, kar pričakujemo v prihodnje. Hvala lepa, gospod predsednik. My, Te dokumenty są wydawane we wszystkich językach unijnych. Chwała lepa. Tole je bilo prevedeno vse jeziko, jezike, torej eh, dokument je dostopen. Zdaj pa bi vas prosil za kratke izjave, enominutne izjave. Žal mi je, ampak nekako se moramo držati svojega urnika. Mogoče smo prej nekoliko dlje porabili za razpravo uh, z. Uh, želel spregovoriti o učinkovitosti. Mislim, da ni bilo nobenega pozitivnega učinka na posamezne departmaje v Franciji. Ehm, ko pa so njimi povezavami. Imamo še območja, kjer eh, dostopa do spleta sploh ni. Mogoče bi morala Evropska komisija. Gospod Adriu. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz bom čisto kratek. Najprej bi se rad zahvalil računskemu sodišču za to poročilo. Eh, videli smo sporočilo komisije in mislim, da nam bo to poročilo zelo koristilo, eh, kajti naš komisar se predvsem osredotoča na cilje, to ni nobena novost, eh, ampak ima to tudi svoje omejitve potrebno je natančno določiti eh, cilje, tako da bi jih lahko potem eh, tudi eh, kvalitativno in kvantitativno ocenili, dokolikšne mere so bili cilji doseženi. Samo še eno vprašanje. Zakaj niste ocenili tudi programa LIDER? In sicer gre tukaj za regionalni razvoj. ta področja so blizu tudi eh, gospodarstvenikom eh, in zanima me, kaj menite o tem, da potrebujemo dolgoročno kmetijsko politiko eh, namesto kratkoročnih načrtov. Gospa Gresija. Ali s tem ne bomo prispevali k temu, da bo za regije težko izpolnjevati te programe? Potem eh, še eno vprašanje. Eh, poenostavljanje. In pa še roki. Strinjam se, da je najprej treba zagotoviti rešitve za razvoj podeželja, preden se izvede reforma SKP-ja. Uh, eh, ali se vam zdi primerno? Gospod Vojčehovski, čestitam vam. Izboljšala se vam je angleščina, poznamo jo že dolgo. Uh, jaz vašega govora, eh, jezika ne eh, govorim. Eh, poleg tega vam tudi čestitam za tole poročilo Evropskega računskega sodišča. Obstaja neko upanje za Evropsko unijo, da prihajajo do do zamud, da je preveč pritiska na uporabnike, da morajo uporabniki sprejemati hitre odločitve in tako naprej. Uh, bi lahko rekli, da Evropske unije. Težko je razumeti zadeve, kadar se leva in desna roka ne razumeta. To pa lahko tolmačimo na različne načine. Eh, včasih sem imel občutek, eh, da, včasih imam občutek, da sem privedel v nič drugega kot v obup eh, kmetovalcev. Hvala lepa, gospod McCarthy. Hvala lepa me, ali računsko sodišče namerava izvesti eh, pregled situacije v posameznih državah članicah, kajti razlike so velike, njih 10 in pol milijarde evrov, eh, le malo sredstev pa je bilo tudi dejansko uporabljenih. Eh, so ta program uničili, vaša priporočila pa so se uporabila za to, da se je to zgodilo, če tudi Uh, Irska ni dobila nobenih posebnih navodil oziroma priporočil strani uh, Evropskega računskega sodišča. Ali uh, lahko poveste, zakaj ste za zanimivo poročilo? Uh, imam uh, eno vprašanje in sicer gre za zahtevo mladih oziroma za uh, podporo mladim kmeti kmetije. Kar pa zadeva. Uh, nove generacije, tudi to ne poteka tako knile, da je ta poklic družbeno sprejemljiv, kaj ti mladi tudi ne bodo želeli izbrati poklica, ki v družbi ne uživa nobenega. Zelo, zelo dobro poročilo. Pretekli eh, teden sem bila eh, prisotna pri predaji dokumentov o. Eh, ste si že ogledali program Omnibus ali je ta pravilno zastavljen, kaj ti pri političnih odločitvah zelo pomembno, da govorimo uh, o, tudi o prihodnosti Evropske uh, skupne kmetijske politike. Potrebno pa se je ogledati tudi regionalne programe pristopom, ki ga je obrala Evropska komisija, ki želi regijam dati čim več manevrskega prostora. Kako uh, želimo to doseči, kljub temu pa poskrbeti za poenostavitev. Gospod Rope. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi za poročilo. Je zelo zanimivo poročilo. Mislim, da je to hkrati tudi sporočilo za nas. Odzvati se moramo. Dovolj je bilo govorjenja o problemih. Rad bi vedel, kakšno je vaše mnenje tekom tega programskega obdobja ste rekli, da je prišlo do zamude šestih mesecev, torej to je daljša zamuda kot v prejšnjih programskih obdobjih. Zakaj? Ali so države članice pripravile daljša besedila, so želela vključiti eh, več elementov ali pa se je to zgodilo zaradi novih eh, zahtev, ki so se pojavile in te eh, zahteve prej niso bile znane. Če države članice pišejo preveč, potem bi morali mogoče omejiti zahteve. Rad bi eh, zastavil tudi vprašanje. Govorimo o problemih mladih, o, o problemih starajočih se kmetov. Kdaj nam bo začelo zmagova, zmanjkovati hrane v Evropi? Gospa Peter, najlepša hvala eh, za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 Najlepša. In eh, v Romuniji sto strani, kako zapleteno bi bilo za eh, Evropsko unijo, da eh, razmisli o enotnem postopku za vse države članice. Postopki so zelo zapleteni in to je preprosto nesmisel. Najlepša hvala. Denar, ta ljubi denar. Ki smo jih prejeli na temo kmetijstva in pa razvoja podeželja, mislim, da je to zelo pomembno predvsem zaradi tega, ker bo Evropska unija imela v prihodnosti na voljo manj sredstev. Tukaj ne mislim zgolj na Brexit, ampak tudi na nove naloge, kot recimo na varnostno politiko. Največja napaka uh, bi uh, bila, da bi črtali sredstva na najpomembnejših področjih. Torej, potrebno si je ogledati, kje evropska sredstva zares prinašajo dodano vrednost, kje skrbijo za dodatno spodbudo in kje prinašajo uh, merljive uh, uspehe. In to mislim, da je zelo pomembno tudi v skupni kmetijski politiki. Ne smemo pozabiti na evropsko dodano vrednost. In ne moremo preprosto reči, da bi morali na vseh področjih, da ste kratki. Okay, yeah, I think that's better. So thanks very much. No, poročilo. Večina uh, priporočil je za nas spremljiva. Še prav posebej se strinjamo, da uh, je uh, moč izboljšati razvoj o prihodnosti skupne kmetijske politike. Še prav posebej eh, želimo eh, preprostejšo dodelitev sredstev, eh, ki bo bolj osredotočenje na doseganje rezultatov. Trenutni postopek je preveč zapleten, moramo ga poenostaviti. Naj spregovorimo o nekaterih točkah, ki so bile tukaj omenjene. Ena izmed teh točk so zamude v tem postopku. Celoten postopek od začetka. Potrebno si je ogledati celoten cikl, torej eh, od predloga komisije eh, do eh, odobritve predloga smo tokrat potrebovali 12 mesecev več, kajti prvič smo bili v postopku soodločanja. Potem, ko je osnovni eh, zamude eh, pri eh, zagotovitvi oziroma odobritvi pravne podlage, smo potem skrajšali naslednje obdobje in tako so bili vsi programi odobreni v zelo kratkem času. Naslednje vprašanje. In dejali ste že, da ste zaskrbljeni zaradi tega. Prav imate v primerjavi z prejšnjim obdobjem je prišlo do majhnega znižanja eh, absorpcije, torej nismo še prišli do enakih rezultatov kot eh, v privrljivem obdobju lani, ampak z drugimi skladi, z skladom za, eh, za kohezijskim skladom in z socialnimi skladi, potem lahko vidimo, da z drugimi skladi. Kajti trikrat boljše smo se odrezali kot pa eh, drugi skladi. Čini 42 odstotkov. Tako torej poteka izvrševanje v tem trenutku. Potem pa bi kazalnike, ne le kazalnike po posameznih programih, kot drugi skladi. v zadnjem obdobju nismo izgubili eh, nobenih kmetijskih površin v Evropski uniji. 20 milijonov hektarjev kmetijskih površin. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i przepraszam. Lepša hvala. Žal mi je, da sem eh, vas malce priganjal. Janoš, tudi kratko prosim. Positive opinions about Hvala lepa za pozitivna mnenja o našem poročilu. In uh, glede na zadnje informacije Evropske komisije o zelenitvi. In teh podatkov komisija ni postavila pod vprašanje. 164 milijonov hektarjev leta 2000 tiskih površin. To smo predstavili v našem poročilu in komisija tega ni spodbijala. Rad bi dejal, da ne kritiziramo držav članic in tudi ne regij, ki pripravljajo eh, te eh, razvojne načrte, kaj zahteva preveč, zahteva preveč od držav članic. In zaradi tega je nujno potrebno poskrbeti za poenostavitev na ravni Evropske komisije, ampak. Za naslednjo skupno kmetijsko politiko, zakonodajo, preprostejšo zakonodajo na ravni komisije in preprostejšo, preprostejše načrte. Šlo je za eh, revizijo postopka odobritve programov. Ne gre, eh, ni šlo za revizijo programa. In gospodem McCartyju in predstavil bom to poročilo v Jerskem parlamentu in sicer v odboru za kmetijstvo. Če bom dobil kakšne informacije v zvezi z težavami s programom LIDER, bom predlagal, da se k tej eh, temi vrnemo pri prihodnih revizijah. Kaj prihaja do zamude pri odobritvi eh, teh eh, programov načrtu za razvoj podeželja? Le 20 do 21 odstotkov sredstev je bilo do tega trenutka uporabljenih in to ne zadostuje za to, da bi lahko ocenili učinkovitost načrtovano potrebujemo več informacij o uh, izvajanju v prejšnjem programskem obdobju. Hvala lepa, gospod. Intenzivno ukvarjali, veliko dela nas še čaka. Hvala lepa uh, pa tudi za vaša pojasnila, ki so bila vsekakor izjemno koristna. Želimo vam vse dobro tudi v prihodnosti in upam, da boste tudi v prihodnosti eh, tako koristni našemu odborskemu, ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regiji. In sicer gre za prihodnost preskrbe z hranjem. Je naš poročevalec. Oziroma pripravljam mnenje naše. Prejeli smo sporočilo Evropske komisije glede prihodnosti skupne kmetijske politike in veseli me, da bo nadajni predlogi Evropske komisije. In mislim, da bi zaradi tega bilo smiselno, da najkasneje na plenarnem zasedanju junija, zdaj pa še nekaj besed o vsebini, Če si ogledamo uh, poročilo eh, komisarja, potem lahko vidimo, da je temeljno način razvoj uh, z ob upoštevanju novih izzivov. Recimo tukaj gre za trajnost in pa za podnebne spremne razvoj z ob upoštevanju novih izzivov. Recimo tukaj gre za trajnost in pa za podnebne spremembe od zadnje reforme smo sprejeli na področju podnebnih sprememb različne odločitve in sprejeli sporazum na sicer. Eh, gre tukaj za okrepljeno subsidijarnost. Osebno menim, da je eh, ta smisela na številnih področjih, recimo eh, na področju nadzora ali pa na področju načrtovanja programov, vendar pa moramo biti tudi zelo previdni, kajti samo s subsidijarnostjo ne bomo zagotovili poenostavitmo, da naj bi imeli. Eh, načrtovanje, enotno načrtovanje za vse države članice. V številnih državah je prvi stebr eh, urejen na nacionalni ravni, drugi stebr pa deloma na nacionalni in deloma na regionalni ravni. Če bi torej želeli imeti enoten eh, način zapleteno in ne vem, če bo to zares vodilo v poenostavitev skupne kmetijske politike. Na vsak način pa moramo preprečiti, da bi ta okrepljena subsidijarnost pamezne države, ki imajo e, boljšo upravo, e, bile v boljšem položaju kot tiste, ki imajo slabo upravo. In zamezne e, države, ki imajo boljšo upravo, bile v boljšem položaju kot tiste, ki imajo slabo upravo. In zaradi tega je potrebno zagotoviti enakovreden položaj za vse. In potem je tukaj še en zanimiv vidik in smo pred leti pripravili v poročilu DES. Eh, takrat smo eh, se pripravljali na trenutno veljavno zakonodajo. Šlo je za navskrižno sklicevanje in na tem navskrižnem sklicevanju so temeljile področje trajnosti. Mislim, da je to bil dober pristop. Mislim, da je to še naprej pomembno in tudi uh, razvoj podeželja uh, mora biti upoštevan. Eh, potrebno je obdržati tržno ureditev, kjer ta obstaja, kajti v preteklih letih smo videli, da se vedno zna trg in potem še upravljanje tveganja. V okviru omnibusa smo uh, sprejeli pomembne odločitve. Menim, da na področju upravljanje tveganja ne potrebujemo novih predlogov, kajti veliko večino tega, kar smo želeli, smo uredili v senci. Najlepša hvala. Bardzo dziękujemy. Pozdravil našega nekdanjega kolega, gospoda Lajona. Gotovo se mnogi spomnite tudi njegovega poročila, ki je prineslo eh, novo stopno odprtosti, potem so prišla še druga pur, veliko veselje nam je, da ste tu z nami. Zdaj pa se bodo oglasili še, in se z njim strinjam. To je poročilo na lastno pobudo in smisel ima, da je to poročilo zaključeno pred predlogom že celo maja o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Kar se pa tiče vsebine, unije. Eh, moramo seveda bolj poglobljeno proučiti izzive trajnosti in pa podnebnih sprememb. Vključiti pa moramo tudi element o upravljanju krize. Eh, vedno govorimo samo o nekih podporah, ne pa o upravljanju trga. Eh, s tem pa bi tudi. Hvala, gospod predsednik. Hvala, kolega Dorfman, za osnovno usmeritev iz svojega poročila. Imeti obsežen kmetijski proračun. Zame je to zelo pomembno. Pomembno je, da vemo, da imamo skupni trg, zato potrebujemo tudi skupno politiko. Torej ne gre samo za oskrbo eh, s kvalitetnimi živili v Evropi, eh, to eh, socialno mrežo na podeželju. Seveda pa nam gre tudi za biotsko raznovrstnost in pa varstvo okolja. No, na nekaterih področjih se moramo eh, zmerno razvijati še naprej. Mogoče bi bilo treba razmisliti, se situacija mora biti izboljša tudi na področju mladih kmetov. Skupna kmetijska politika ni, ni nek model, ki gre iz proizvodnje. Pomembno je, da izkoristimo tudi subsidijarnost, da izkoristimo model, ki ga imamo, komunikacijo s komisijo in podobno na ta način uh, lahko zagotovimo večno, večjo prožnost v regijah. No, če pa gledam uh, z nemškega stališča, je pa treba razmisliti, ali potrebujemo uh, vezana plačila zlasti na področju občutljivih proizvodov. Zlasti recimo, ko gre za beljakovinske rastline. Hvala lepa za razpravo. Tudi sama bom prispevala vsebino. No. Hvala, gospod predsednik. Danes eh, se moramo kot eh, parlament prvič izraziti o reformi SKP-ja. Tako kot eh, moji kolegi, tudi jaz upam, da bo komisija to upoštevala. Sicer bi to bila napaka. No, najprej, kar se tiče proračuna. Komisar Oettinger je pred kratkim eh, napovedal reze za področje kmetijstva. Mislim, da bi morali bolj govoriti o prihrankih kot o rezih. In eh, dobro bi bilo narediti temeljito analizo v zvezi s tem, kako se sredstva porabljajo. Ali je namen komisije, da vzpostavi konvergenčnost eh, med neposrednimi plačili v državah članicah? Če je to njen namen, potem se s tem ne strinjam, kaj ti razlike so še zmeraj izjemno velike med eh, državami članicami. In e, takšna izravnava bi bila povsem neustrezna. Potrebno je upoštevati tudi, da, je v državah, eh, da so v nekaterih državah članicah življenjski stroški kmetov veliko višji. Eh, mogoče bi bilo kot eh, kriterij eh, treba upoštevati povprečno plačo. Poleg tega pa se je potrebno osredotočiti na tiste kmete, ki imajo več težav na trgu. Nevarna je eh, industrializacija kmetijstva, pravijo eh, nekateri. Torej je potrebno eh, ustrezno razporediti plačila, ki povzročajo izkrivljanje konkurence na trgu. Potrebno je tudi eh, povezati eh, podeželska območja eh, z digitalnim svetom. Sicer bo kmetijstvo oziroma bo podeželje postalo stvar preteklosti. Tega ne smemo dovoliti. Potrebno je dovoliti dostop oziroma omogočiti dostop do moderne tehnologije. To bi lahko zagotovilo tudi večjo učinkovitost tega sektorja. Eh, večjo učinkovitost eh, proizvodnje, eh, hkrati pa bi to pritegnilo tudi mlajše generacije. Najlepša hvala poročevalcu za pripravljeno poročilo. Pripričan sem, da bomo lahko. Tak, bi to mislil pinja še do reporterov? Da. To so bili zdaj poročevalci v senci. Pa gospod predsednik, hvala lepa tudi kolegu Herbertu Dorfmanu. lahko le podprem tike. Lahko pa govorimo tudi o popolni renacionalizaciji eh, skupne kmetijske politike, torej ne samo, ne glede recimo na področju nadzora. No, ampak že pri eh, zadnji kmetijski reformi je bilo tako, da je bilo na nekaterih eh, področjih, kateri so pod tem razumeli zgolj investicijsko kmetijsko politiko, drugi po pa eh, kmetijsko okoljsko politiko. In zdaj vidimo, da je v nekaterih, v nekaterih sektorjih že prišlo do težav. No, lahko se le pridružim mnenju, da moramo biti previdni glede renacionalizacije. Dvomim, da želi komisija nekako prepustiti odgovornost in jih prenesti na države članice, ker sama pač ni bila uspešna. Naj se same države članice zdaj spopadajo s tem. Doslej komisiji ni uspelo zagotoviti dogodkov, dohodkov za kmete, pa tudi na okoljskem področju ni bila najbolj uspešna. Ker sama ni bila uspešna v okviru SKP, zdaj prelaga odgovornost na države članice, ampak to ne more delovati. No, pri nas v Nemčiji imamo 16 zvezdnih držav, in tudi mi moramo najti neka skupna izhodišča, tako da bi to bil dolgotrajen eh, proces in eh, stvari enostavno ne bodo eh, delovale. Mi moramo prevzeti odgovornost, komisija mora prevzeti odgovornost in oblikovati moramo nek okvir, ampak to ne, tega ne smemo mešati s prožnostjo. Odgovornost pa mora vsekakor ostati v Bruslju. In jasno, mora biti, kakšna so naša stališča glede slabosti reforme in eh, v mnenju moramo to tudi jasno zapisati. Osnovno načelo je javna sredstva za javne storitve, eh, gre za ohranjanje narave, gre za ohranjanje. Sicer ne bomo ustrezno obravnali problemov. To je jasno razvidno sektorja mleka, sektorja sladkorja. Če nimamo um, tržne ureditve, potem ne bomo uspešli, uspešni in stvari bodo šle mimo. Hvala. Hvala. Hvala. Samo en komentar. Tukaj govorimo tudi o izvajanju različnih instrumentov, ampak to ne pomeni, da potrebujemo različne skupne kmetijske politike v različnih regijah ali državah. Vem, da je vse skupaj zapleteno, ampak mm, tukaj potrebujemo pač elastičnost in fleksibilnost, gospod Flanagan. Hvala, to je zelo pomembna razprava. Eh, ki jo imamo tudi pri nas eh, doma. Sam eh, bi se rad vključil, ker mislim, da ne slišimo cele resnice. Veseli me, da sem tukaj. Komisija je pripravila dokument o prihodnji oskrbi s hrano in kmetovanju. In 69 odstotkov ljudi, oziroma 96 odstotkov ljudi meni, da bi položaj kmetov moral biti boljši. Ali mi lahko eh, kdo pove, zakaj je v celotnem dokumentu samo en odstavek namenjen temu vprašanju? Pa je prav to v bistvu stvari, ne glede na to, kakšno podporo eh, zagotavljamo. Eh, gre veliko subvencij za več oziroma multinacionalke in pa za starejše ljudi, ki pravzaprav ne kmetujejo več, ki niso dejavni. Uh, Potem se govori tudi o investicijah v eh, nove metode in tako naprej. Ampak, če ne bomo teh zadev, treba je nekaj narediti glede dohodka kmetov. To je zelo pomembno vprašanje, ampak potem uh, to res ne odraža pomena uh, tega vprašanja. Da, res bo treba zapolniti to vrzel, ki še obstaja. Gospod Makarti. Hvala. Najprej eh, naj povem, da se strinjam s tem, da če to ne bo uspešno, potem se bo SKP reforma zaključila brez eh, prave uravnotežitve plačil in to se potem eh, pri kmetih ne bo poznalo. Eh, s tem pa bomo mi eh, dosegli neuspeh pri naših prizadevanjih. No, kar se tiče subsidijarnosti, vsaka naveza komisije na to temo eh, ni zadostna. Sam zagovarjam subsidijarnost, torej kadar se lahko odločitev sprejme na nižji ravni, na lokalni ali nacionalni ravni, se to mora zgoditi nacionalni organi imajo uh, pristojnosti uh, in to je dobro, ampak zgodilo se je naslednje. Irski poslanci so slišali strani svojega eh, ministerstva, da to ni uh, krivda irske vlade, ampak Evropske unije. Pogosto um, se dogaja ravno obratno, torej da eh, na evropski ravni slišimo, da imajo države problem doma. Mislim, da je še vedno veliko preveč prostora za uh, dvoumnosti, uh, veliko je nejasnosti in to bo treba rešiti. Mm, tukaj se zdaj predlagajo strateški načrti držav članic. E, te naj bi države potem predložile komisiji, da jih ta oceni. E, ampak mislim, da bi to lahko še doprineslo k birokraciji, še povečalo obremenitev. Zato je pomembno, da naš odbor pripravi ustrezne predloge sprememb, da to uredimo. Gospod uh, Serao Santoš. Hvala za besedo. Najprej eh, želim povedati naslednje. Evropsko kmetijstvo mora še naprej prispevati k ohranjanju prebivalstva na podeželskih območjih. In treba izkoristiti produktivnost evropskih regij, prispevati eh, moramo k ustvarjanju novih delovnih mest in pa povečati teritorijalno kohezijo. majhno kmetovanje, tu potrebuje še poseben povdarek, še posebej v določenih regijah, potem treba je tudi zagotoviti ustrezne e, mehanizme, e, da se uravnovesi e, trg in pa da se ustrezno borimo proti nelojalnim praksam. Eh, potem za zagotavljanje storitev, če je za to potrebna večja subsidijarnost, potem eh, moramo to pospremeti tudi z večjo predvidljivostjo in manjšo kompleksnostjo za nacionalne administracije in kmetovalce. Eh, ne, da bi pri tem spravili pod vprašaj skupno kmetijsko politiko. Veliko vprašanj še obstaja v zvezi s tem. Eh, komisija želi vse poenostaviti, to je glavni cilj. No, pa še nekaj bi povedal o nudenju storitev. Zanima me, kako lahko imamo skupne programe eh, s tem, da eh, uskladimo večletne in pa enoletne programe. In kako naj zagotovimo enako interpretacijo vseh teh elementov na celotnem evropskem območju? Hvala. Hvala lepa, da se lahko tudi sama na kratko oglasim. Iz poročila komisije lahko razberemo različne stvari. Gospod Dorfman, vi ste si razložili, da mora čim več stvari ostati eh, takšnih, kot so. Tako sem vas eh, razumela. No, sama sem pa razbrala nekaj drugega in sicer, da končno gre za cilje da gre končno za to, da se kmetov, gre pa tudi za to, da se podprejo uh, tisti, ki so manjši ali srednje veliki, torej potrebuje gre za uh, skupno politiko zagotavljanja varne hrane, to je povezano tudi samim prostorom. Uh, in eh, zato je treba tudi za eh, druga področja, recimo omenila sem primer peka. To pomeni, da se zdaj bomo orientirali v cilj, potem drugi korak je imenovati, kaj ti gre za več kot zgolj za kmetijsko politiko. Lotevamo eh, oziroma pripravljamo na sporočilo komisije. Mm, oziroma se bo poznalo v Španiji, pa tudi v Nemčiji in drugod. Potem odprta vrata za sofinanciranje, za prenos ukrepov med stebri. Potem imamo tukaj tudi migracijsko uh, politiko uh, in zdaj naj bi sredstva uh, šla v korist te politike na račun kmetijske. Ti moramo tudi o obnavljanju generacij na podeželju in o upravljanju tveganja. Hvala. Poročilo nekaj dobrih predlogov je v njem in zagotoviti moramo, da bomo eh, zasnovali dobre pogoje za proizvodno hrane v evropske kmetovalce. Pri nadzoru pa se moramo premakniti proti eh, nadzoru, ki izhaja iz. Ti ukrepi so dobrodošli. Zanima pa me, kako zagotoviti to, da bodo doseženi rezultati in da bodo sledile Moramo pa zagotoviti tudi to, da bodo doseženi podnebni cilji in gospoda Dorfmana. Gospa Meginis, hvala za besedo. E, mislim, da je najbolj sporno tukaj to, da se državam članicam e, da nazaj več odgovornosti. Vprašanje, ali so pripravljene na to, mogoče nekatere niso. E, potem še eno vprašanje, ki bo za nje na voljo. In če pogledamo, o čem govori komisija, o boljših ciljih, torej tudi o konvergenčnosti in pa postavljanju zgornjih meja, ali to pomeni, da bo odstotek v stebro ena, ki bo na mej članic. Veliko negotovosti je še v zvezi s tem, kaj bo to pomenilo. Kar se mene tiče, bi rada Eh, z posameznih schem prišla do nekega holističnega pristopa upravljanja s kmetijstvom in okoljem. Eh, ampak eh, tukaj obstajajo različni sistemi in scheme oziroma potrditve, da delajo po nekem sistemu. In upam, da bo ta novi predlog upošteval tudi to, kar že deluje na terenu in kar se uporablja danes. Gospa Kadenbach. Moderno da uh, se več govori o subsidijarnosti in da se stvari prepuščajo eh, nacionalnim državam, no, anicam. Pri nekaterih državah članicah dobimo uh, vtis, da hkrati pa tudi zagotavljati, da se evropska sredstva porabljajo učinkovito in uspešno, kajti mi smo tisti, ki odgovarjamo uh, davki, zakaj je šel denar in to je bistveno vprašanje. Kakšne stvari eh, na prvo žogo zvenijo zelo dobro, ampak eh, ti moramo predlog v celoti. In eh, v celoti mi je predlog všeč, zato ker je usmerjen v rezultate. Ti. Več bi se morali osredotočiti, bolj bi se morali osredotočiti na prizadevanja in pa rezultate, ki jih kmetje dosegajo. Eh, ne pa samo eh, pristop na podlagi tveganja in pa na eh, nestabilnost trgov. Poleg tega pa. Täna kehtiva põllumajanduspoliitika tegemise juures. Hvala. Naša trenutna skupna. Potem mislim, da ne bi smeli pozabiti na formalne in neformalne dogovore, ki smo jih dosegli med pogajanjem o prejšnji SKP naprimer, ne smemo pozabiti na načelo, da bomo izenačili stopno eh, neposrednih plačil. Euh, In eh, bojim se, da komisija ne želi izvesti reforme oziroma bojne varnosti dohodka. O tem ni kaj dosti povedano eh, v sporočilu komisije in to me skrbi. Eh, število kmetov se eh, vsako leto zmanjšuje v Evropi in treba bo prevzeti odgovornosti za to. Zelo se strinjam s tem, kar je povedala gospa Magines. Imamo kmetova. Zame je pomembno z političnega vidika predvsem to, da se eh, določijo cilji in eh, zato obstajajo različni, različne ravni ciljev, pa bomo samo povečali eh, kompleksnost in teže jih bo potem oceniti in to ne bo prineslo nobenega imamo. Če pa ne želimo reforme, kot se zdi, da si je ne želi komisija, potem bi nas pa to moralo zelo skrbiti. Pane zgošenja vypovědí pani panów posłów. Ja myślę, że... Tako. Vsi so imeli priložnost povedati, kar so želeli. Gre za, gre za reformo, za predlog komisije. Tu je neke vrste drugačen intelektualen pristop, tudi države članice bodo imele drugačno vlogo, določile bodo cilje. Pripravljen bo neke vrste katalog in potem bodo morale države članice te cilje še doseči in dokazati, da so dosegle rezultate. Pokazati bodo morale, česa vsega so sposobne. In potem bomo to lahko ocenili na ravni komisije. Pomembno je, da se vse zaključi pred evropskimi volitvami, tako da bo ostalo dovolj časa za sodelovanje med komisijo in državami članicami. Kajti, če eh, bomo odlašali s to reformo, bo preostalo premalo časa za razdelavo strateških načrtov, s katerimi bi dosegli cilje. Mislim, da je vse skupaj zelo veliki ziv. Zame je to zelo modern pristop. Na področju kmetijstva imamo toliko izkušenj lahko bi poskusili tudi nov pristop. No, predstavljam si oziroma občutek imam, da bi to lahko bilo mogoče. Le dovolj poguma moramo imeti in zaupati si moramo. Komisija ne želi pritiskati na nas, no včasih se zdi tako, ni pa nujno. Zdaj pa vi dobite besedo, gospod direktor, izvolite. Eh. Hvala, predsednik. No, mislim, da naših namenov ne bi mogel pisati bolje, kot ste jih vi ravno kar. Ravno zato gre, ko govorimo o duhu tega sporočila. Gre za ponudbo svetu, parlamentu, pa tudi javnosti, izzivov, s katerimi se sooča nova kmetijska politika. To je ponudba, da se začne razprava in pa da ugotovimo, kaj bomo na koncu lahko storili. Kaj ti? Govorimo o skupni kmetijski politiki, ki jo je najprej predložila, predlagala uh, komisija, ampak dokončno oblikovale pa so ne gre za eh, nove deleže odgovornosti, razdelite odgovornosti na nacionalno in pa regionalno raven. V določeni meri bi želeli opustiti vsa ta komplicirana pravila, ki ste jih v preteklosti, pa tudi danes pogosto kritizirali. Državam, članicam in pa regijam želimo dati možnost, da najdejo rešitve, ki so bolje usmerjene za težave na terenu. Torej bolj ciljno usmerjene rešitve, blok ravno nasprotno. No, že prej smo omenjali, da uporabljamo programiranje pri eh, podeželskem eh, razvoju. No, ko pa gre za prvi stebr, eh, imajo države članice 60-70 možnosti, ki jih lahko uporabljajo. Imamo prostovoljno vezano podporo, okrog 50 različnih schem se uporablja, tako da tukaj res ne gre za nek homogen, monolitičen pristop. Ne, ravno nasprotno, gre za heterogen pristop kajti politiko želimo eh, bolj eh, usmeriti v cilje, ne pa v individualna pravila. No, naj se odzovem na vaše komentarje. Eh, so nas tukaj že prehiteli, kajti uredba Omnibus to že ureja. Komisija tudi pozorno raziskuje, kako bi lahko obvladovanje tveganja zastavili bolje pomembno, pomembno je, kakšen uh, položaj ima stebra, želimo obravnavati tako, da bomo lahko zasledovali cilje politike na dosleden, koherenten način, namesto da bi imeli dva razpravo. Za zaključek naj povem, da ponujemo vso svojo podporo, če potrebujete kakršnekoli razlage, smo na voljo. Komisar izredno pozorno spremlja kar bo počel ta odbor, no, da smo pozorni tudi na kontekst tega reformnega procesa na eni strani in pa na razprave o večetnem finančnem